Bonjour. Je vous remercie. Dober dan, prosim vas, da sedete na svoja mesta in da počasi utihnete. Hvala lepa. Začenjamo z zasedanjem odbora za regionalni razvoj. Najlepša hvala vsem prisotnim članom odbora. Najprej nas čaka sprejetje dnevnega reda, če ni nobenih pripomb, potem lahko dnevni red tudi sprejmemo. Kar zadeva zapisnike sej 4. in 5. decembra ter 20. in 21. januarja, ti so na voljo na spletni strani, tudi zapisnike bi predlagal, da jih sprejmemo pod pogojem, da nimate nobenega ugovora oziroma pripombe. Torej tudi zapisnike z prejšnjih sej lahko sprejmemo. Drage kolegice in kolegi, zdaj pa bi rad uradno in prisrčno pozdravil v našem odboru tri nove kolege. Po brexitu imamo zdaj nove kolege, gospod gospod Mebarak, ki je v skupini SD, gospod Sofo v skupini ID, gospod Alfonsi v skupini zelenih ter gospa Žema, ki je samostojna poslanka. Tu so tudi nadomestni člani, gospod Gozi iz skupine Renew, gospa Deparnier-Ronenberg iz skupine zelenih in gospod Pušman. To so nadomestni člani in upam, da bodo dobro upravljali svoje delo v našem odboru. Veliko veselje nam je, da bomo lahko skupaj z njimi sodelovali. Danes in jutri, kot verjetno veste, zasedajo vodje vlad in držav. Charles Michel je sklical vrh, skušajo doseči dogovor o proračunu. Predsednik sveta je podal tudi predlog, ki se mi zdi, da ga imate tudi vi na voljo. Verjetno ste videli, da je predsednik Evropskega parlamenta že nakazal in v celoti se z njim strinjam da je ta predlog precej oddaljen od naših želja in tudi precej oddaljen od pričakovanj in potreb Evropske unije, če želimo financirati zgodovinske politike in tudi nove politike. Predsednik parlamenta David Sassoli je tudi opomnil, da je Evropski parlament pripravljen na pogajanja in sicer že od novembra 2018 vendar parlament ni pripravljen podpreti sporazuma za vsako ceno. Kar zadeva naš odbor, odbor regij. Mislim, da se boste vsi strinjali z menoj, da ne moramo biti zadovoljni z skrčenim proračunom, v okviru katerega je bila pravzaprav žrtvovana kohezijska politika. V tem proračunu smo bili priča tudi številnim rezom. Z veliko mero skrbnosti in pozornosti smo preučili predlog predsednika Evropskega sveta. Moram reči, da ta predlog ni niti uravnotežen, niti pravičen. Ta predlog resno ogroža dobro izvajanje kohezijske politike v naslednjem programskem obdobju. Mi bomo torej še naprej ukrepali v naslednjih urah, kolikor nas jih še loči do Evropskega sveta. Želimo si, da bi prišlo do pomembnega preskoka naprej. Bomo videli, kaj se bo zgodilo na jutrišnjem vrhu. Potem vam bom tudi najavil, kakšne odločitve bodo koordinatorji sprejeli v naslednji fazi, tudi znotraj našega odbora. Naj vam povem, da nas čaka srečanje koordinatorjev. Na zadnjem srečanju smo sprejeli soglasno predlog, da se začasno prekinejo trialogi do sveta februarja. In v tem istem obdobju sem poslal tudi uraden dopis komisarki Elizi Ferreiri. Prosil sem jo, da nam predloži prehodni predlog do leta 2021. To je torej trenutno stanje. Mi bomo z veliko mero pozornosti še naprej spremljali, kaj se dogaja in kaj se bo dogajalo na Evropskem svetu. Potem pa se bomo z informacijami seveda obrnili tudi na vas še tretje sporočilo v zvezi z našo misijo na Slovaškem. Hvala lepa vsem političnim skupinam. Tiste skupine, ki še niste posredovali imena, imen članov, prosim, da to storite čim hitreje. Kmalo boste prejeli tudi program obiska te misije. Videli boste, da smo v okviru tega programa namenili veliko pozornost predvsem energetskemu prehodu premogovnih regij. Na Slovaškem bomo odšli v spodnjo Dnitro, v Nico, srečali se bomo z lokalnimi in regionalnimi organi, pa tudi z predstavniki sindikatov. Zelo pomembno je, da opravimo običajne obiske našega odbora v regijah. Pomembno pa je tudi, da so ti naši programi obiskov povezani z zakonodajnim delom, ki ga upravljamo. In prihodnji obisk v tej premogovniški regiji bo nedvomno zelo koristen tudi za vidika nadaljnega preučevanja tega sklada za pravičen prehod. Tako, zdaj sem pa naredil odličen uvod za naslednjo tematiko na dnevnem redu. Čaka nas predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o ustanovitvi sklada za pravični prehod. Verjetno veste, da so se na odbor regijo obrnili zato, da preučimo ta predlog. Skupina ELS je tudi posredovala ime poročevalca kolega Kefalođanis bo poročevalec za to tematiko. Čestitke, kolega, lep pozdrav. Manolis Kefalojanis bo imel zelo težavno nalogo, nedvomno pa bo sodeloval z vsemi političnimi skupinami, zato da se pripravi čim boljši predlog, da se ustanovi čim bolj pravičen sklad za pravični prehod. Želimo si, da bi bil ta sklad tudi čim bolj učinkovit in uspešen. Vem, da so vse politične skupine že začele delati na tem predlogu uredbe. Zdaj nas čaka kar nekaj mesecev napornega dela, vse pa se začenja danes popovdne. Zato sem želel za začetek povabiti tudi nekaj predstavnikov komisije, Evropske komisije, z komisarko Elizo Ferreira smo se že srečali, zdaj pa nas zanima, kaj lahko predstavniki komisije povedo o tem skladu za pravični razvoj, kakšne tehnične informacije nam lahko posredujejo. Po obravnavi te točke pa nas čaka še delavnica, ki organizira tematski sektor B in sicer o skladu za pravični prehod. Resnično vas prosim, da ostanete prisotni v dvorani med to razpravo. Danes popovdne bomo deležni predstavitve, prejeli bomo informacije, ki nam bodo zelo koristile in na podlagi teh informacij bomo lahko tudi oblikovali svoje stališče. Danes popovdne se bomo torej ukvarjali s skladom za pravični prehod. Pravični prehod je nedvomno prednostna naloga za naš odbor in tudi za Evropski parlament. Sklad za pravični razvoj je nov sklad. Cilj tega sklada pa je, da nudi podporo tistim ozemljem, ki jih bo prehod na podnebno neutralnost najbolj prizadel. Ana Wagner je že v dvorani, jo tudi pozdravljam, je namestnica vodje enote za medinstitucionalno in politično usklajevanje v strateški enoti, v enoti za strateške dokumente v GD regijo. Predstavila nas predstavila nam bo ta predlog, vam pa tudi kar predajam besedo. Um, uh, hvala, predsednik, hvala lepa vsem za dano priložnost, da vam zdaj posredujem nekaj informacij in podatkov s tem v zvezi, Hvala tudi za priložnost, da se lahko deležim te razprave o predlogu komisije o ustanovitvi sklada za pravični prehod. Za nas je to zelo pomembna priložnost, da lahko prisluhnemo vašim vprašanjem in tudi pripombam glede samega predloga, pa tudi predlogom glede širšega konteksta. Moj cilj je, da vam danes predstavim malce bolj podrobne informacije, ki jih še niste pridobili med eh, izmenjavom mnen s komisarko na to temo. S tem v zvezi bi najprej načrtala ozadje, v katerem nastaja ta sklad za pravični prehod. Vključen je v mehanizem za pravični prehod to je naložbeni vidik zelenega dogovora, ki ga je decembra predstavila komisija. Namen tega zelenega dogovora je, da pridobi 100 milijard evrov za financiranje tistih regij, ki so najbolj izpostavljene izzivom zaradi prehoda v vseh državah. Mehanizem za pravični prehod je seveda del sklada za pravični prehod, temelji na treh stebrih. Najprej je to sklad za pravični prehod, to je sklad, ki bo sodil v okvir kohezijske politike in drugih skladov z področja kohezijske politike. V tem kontekstu naj bi pridobili nekje 30 do 50 milijard evrov naložb. Zagotovili bomo predvsem nepovratna sredstva. Drugi stebr mehanizma za pravični prehod, poleg sklada za pravični prehod, je namenska schema za financiranje. Ta je del programa Invest EU. Gre za prečni produkt, v okviru katerega naj bi pridobili nekje 45 milijard naložb. Želimo pridobiti predvsem zasebna sredstva, želimo si na svojo stran pritegniti kot tako zasebne vlagatelje, kot tudi akterje na trgu. Potem je pa tu še tretji stebr, sem sodijo posojila. Imamo namenski javni sklad za posojila znotraj EIB, šlo bo tudi za mešana posojila. V tem kontekstu bomo pridobili dodatnih 25 do 30 milijard evrov za naložbe v naslednjem večletnem finančnem okviru. Ta instrument iz tretjega stebra je namenjen temu, da se pridobijo javna sredstva. Večinoma bomo ciljali na akterje iz javnega sektorja. Torej, te tri stebre smo združili v mehanizem za pravični prehod. Ključni instrument, ki ga pri tem uporabljamo, pa so načrti, teritorijalni načrti za pravični prihod, ki seveda izpolnjujejo pogoje iz sklada za pravični prehod. Ko bodo deležniki predstavili te načrte, za te načrte bodo odgovorne države članice, bodo lahko dostopali do vseh treh stebrov eh, mehanizma za pravični prehod. Namen drugega in tretjega stebra v mehanizmu pa je, da odigrata širšo sektorsko in geografsko ulogo v smislu nudenja kritja za vse tiste regije in ozemlja, ki smo jih opredelili v načrtih za prehod kot regije in ozemlja, ki potrebujejo pomoč. Kaj želimo doseči s tem skladom? Kakšno je področje uporabe, kakšna je vsebina tega sklada? Sklad naj bi pomagal in podpiral tista ozemlja, ki se soočajo z največjimi socialnimi in gospodarskimi izzivi, do katerih pride zaradi tega prehoda na podnebno neutralno gospodarstvo do leta 2050. Ta sklad je zato namenjen naslavljanju socialno-ekonomskih vidikov, ne bo se ukvarjal neposredno s podnebnim prehodom. Neposredna podpora za podnebni prehod je na voljo preko instrumentov, ki so namenjeni energetskemu prehodu. Naprimer gre za sklad za posodobitev, ampak tu gre za nekaj ločenega od tega sklada in to moram res povdariti. S tem skladom naj bi pomagali odpraviti negativne učinke, ki jih bo prenesel podnebni prehod prehod na ozemlja v državah članicah. Imamo tudi jasno opredeljen cilj za ta sklad. Cilj je, da se lotimo okoljskih, gospodarskih in socialnih učinkov tega prehoda. Skupaj z mehanizmom za pravični prehod, ki postavlja širši kontekst za sklad za pravični prehod, pa bomo ponudili še en kohezijski instrument, ki bo dopolnjeval druge kohezijske sklade, ki prav tako sodelujejo znotraj sklada za pravični prehod, ker je vključen ta sklad v kohezijsko politiko. Kaj to pomeni? Da tudi za ta sklad veljajo določbe iz skupne uredbe. Opredelili bomo tudi pravila za sklad za pravični prehod specifični cilji so torej enakovredni ostalim petim političnim ciljem v okviru uredbe o skupnih določbah. Koliko verov smo namenili za ta sklad? Predlog komisije navaja, da bomo namenili 7,5 milijard evrov svežega denarja. To je dodatek k predlogom komisije v zvezi z večletnim finančnim okvirom iz leta 2007. Gre za razdelek 3 v proračunu. Želimo okrepiti okoljske ukrepe in druge ukrepe v okviru večletnega finančnega okvira. Šlo bo za prenos sredstev iz sklada za razvoj podeželja in tudi iz socialnega sklada. Ta prenos sredstev naj bi bil vreden vsaj 1,5 krat toliko, kot je trenutno dodeljeno državam članicam v okviru sklada za pravični prehod, ne more pa preseči trikratnika dodeljenih sredstev. Toliko, da boste razumeli, koliko je vse skupaj sredstev na voljo za doseganje tega cilja. Na ta način želimo tudi zaščititi vire iz kohezijske politike, da ne bomo teh sredstev porabljali za druge namene na mesto za tradicionalne kohezijske cilje. Seveda potrebujemo tudi sredstva za soočanje z tako imenovanimi rednimi tematikami iz kohezijskih skladov, zato smo tudi postavili zgornji prak 20 odstotkov, ko gre za prerasporeditev nacionalnih sredstev v ESF plus in skladu za regionalni razvoj. Želeli smo, da bi dovolj sredstev namenili tudi za preomenjeni politiki. Sredstva, ki jih bomo prenesli, pa bomo upravičili v načrtih za pravični prehod na regionalni ravni. Kakšne ukrepe smo predvideli? znotraj teh načrtov, oziroma kaj je opisano v načrtih. Gre za takšne ukrepe, ki bodo prispevali k pravičnemu prehodu. Kar nekaj ukrepov je namenjenih temu, da delavcem in iskalcem zaposlitve nudimo pomoč in podporo. Potem bi v tem primeru polovico sredstev za financiranje teh ukrepov našli iz sklada ESF. S tem prenosom sredstev želimo poskrbeti tudi za to, da bodo veljala enotna pravila za porabo enotnega vira sredstev. Tako bomo tudi lažje izpolnili cilje iz sklada za pravični prehod. Nimamo kompleksnih pravil, ki bi oteževale zvanje v praksi, gre za enoten nabor pravil, ki smo ga predstavili. Kar zadeva možnosti za kasnejše dodeljevanje sredstev z namenom povečanja razpoložljivosti sredstev. Tudi ta možnost obstaja v členih in sicer je to vezano na večletni finančni okvir. Sredstva lahko povečamo odvisno od odločitve proračunskih organov. Stopnje sofinanciranja iz kohezijske politike velja tudi za ta sklad, enakopravno in povsem skladno z stopnjami sofinanciranja pri drugih skladih iz kohezijske politike. V mislih imam predvsem sklad za razvoj podeželja in ISF. E Kar zadeva obseg podpore, obstajata dva ključna elementa, dva ključna cilja ki nas vodita pri izvajanju te podpore. Po eni strani predlagamo, da bi pomagali regijam pri preoblikovanju, v smislu, da lahko regije diverzificirajo svoja gospodarstva, da bi ta gospodarstva bila manj krhka, manj izpostavljena tem prehodnim silam v širšem kontekstu. Velik del ukrepov pa se bo osredotočal na delavce, torej na socialne vidike tega prehoda. Želimo zagotoviti podporo za prekvalifikacijo, za dodatne kvalifikacije delavcev in iskalcev zaposlitev. Želimo si, da bi vsi iskalci zaposlitev bili veliko lažje vključeni v trg dela. Verjetno vidite, da je področje uporabe zdaj veliko ožje zastavljeno, združujemo elemente iz ESF plus in tudi iz sklada za razvoj podeželja. V tem predlogu najdete tudi izčrpen seznam področji, sektorjev in ukrepov, za katere predlagamo, da jih podpremo. Če se zdaj ponovno lotim tega širšega mehanizma za pravični prehod. V okviru drugega in tretjega stebra tega mehanizma imate na voljo geografsko in sektorsko pokritje. To nam bo omogočilo, da ugodimo vsem zahtevam, da podpremo vse tiste projekte, ki so nujni, če želimo doseči uspešen podnebni prehod. Sklad za pravični prehod z omejeno finančno vojnico pa naj bi se osredotočal na nekatera področja. ta sklad ima bolj omejeno področje nudenja podpore. Glede okoljske trajnosti, tudi to je vključeno v posamične intervence na področjih, ki jim bomo nudili podporo. Ta podpora, mimo grede, pa mora biti v celoti usklajena z načelom onesnaževalec plača okoljski trajnostni ukrepi, tudi tisti, ki so vezani na posamične elemente, ki so nujno potrebni za to, da bi okrepili okoljski vidik ozemelj, se tradicionalno podpira preko kohezijske politike in sicer je pri tem treba upoštevati tudi določene omejitve. Kar pa zadeva pogoje za upravičenost, načrti za pravični prehod, morajo preveriti tudi upravičenost prohodo projektov. Sklad za pravični prehod bo podpiral projekte preko načrtovanih ukrepov, ti načrtovani ukrepi pa morajo biti zajeti in natančno obrazloženi, kjer je to potrebno in sicer v teritorijalnih načrtih za pravični prehod te dejavnosti bodo potem morale neposredno prispevati tudi k samem izvajanju načrta. Kar pa zadeva nudenje podpore prebivalcem, tisti, ki jih bomo podprli s skladom za pravični prehod, so posamezniki, ki so jih prizadeli vsi ukrepi, ki jih izvajamo za ta pravičen prehod. Kar pa zadeva upravičenost do sredstev iz tega sklada. Naj povdarim, da vse v celoti so upada, bolj ali manj, z naložbami, ki so upravičene do sredstev iz sklada za regionalni razvoj in ESF. Bolj specifično pa tu velja, da obstajata dve področji, kjer lahko zagotovimo omejena dodatna sredstva za naložbe. Gre za produktivne naložbe v večja podjetja in določena podpora za ukrepe, ki so namenjeni zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Ampak tu gre res za ukrepe, ki morajo izpolniti določene pogoje. Ti ukrepi se izvajajo v primeru, da je prišlo do izgube delovnih mest ali v primeru, da obstaja tveganje, da bo prišlo do izgube delovnih mest. In te ukrepe izvajamo v primeru, da do tega dejansko pride in s tem nadomestimo potem izgubljena delovna mesta oziroma s pomočjo teh ukrepov ohranimo tista delovna mesta, ki so ogrožena. Naj pa povem, da je to treba vse natančno opredeliti v načrtih poskrbeti je treba tudi za spoštovanje veljavnih pravil o državni pomoči. Kar pa zadeva sam programski proces, kar zadeva pogojevanje. Na tej prosojnici boste našli ključna vprašanja, s katerimi se ukvarjamo. Predvsem, kako bo ta predlog sovpadal s trenutnim programskim procesom. Mislim, da se vsi zavedamo, da moramo ukrepati hitro, da je treba pospešiti z delom, zato da, ko bo na voljo celoten zakonodajni okvir in začel veljati, to naj bi bilo leta 2021, da bo ta programski proces dovolj napreden, da bomo lahko programe potem posredovali takoj ob začetku veljavnosti tega okvira, da bodo lahko tudi projekti se izvajali čim hitreje in da bomo lahko tudi pravičencem čim hitreje nudili podporo. Glede programskega procesa. Komisija je z nami delila nekatere analitične elemente, ki so povezani z poročili o posameznih državah in z prilogami, ki so povezane s skladom za pravični prehod. To bomo delili z državami članicami nekje ob koncu tega meseca. Tam boste tudi našli začetne analize v zvezi s tem, katera ozemlja bodo najbolj prizadeta in s katerimi izzivi se bodo soočala. To je naše izhodišče potem tudi za neformalna pogajanja v zvezi z elementi, ki so vezani na sklad za pravični prehod. To bomo morali potem tudi upoštevati v trenutnih programskih pogajanjih. Gre za neformalni okvir pogajanj. Vse to pa bomo morali potem vključiti tudi v teritorijalne načrte za pravični prehod. Ti načrti bodo predstavili osnovo za nadaljne programiranje. Te načrte pa bo treba pripraviti skladno z nacionalnimi zavezami, in tudi z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti. Sočasno bomo morali opredeliti tudi tista ozemlja na NUC 3 ali nižje. Gre za granularen analitičen programski proces. Tam bomo morali izpostaviti najbolj prizadeta ozemlja, zato da zagotovimo tudi opis posamičnega ozemlja oziroma teritorija Predvideti bomo morali ukrepe, ponuditi obrazložitev, zahtevati tudi sredstva za naložbe. Samo tako bomo lahko dosegli dogovor o teh načrtih v konstruktivnem dialogu z komisijo in državami članicami. Programi, ki jih bomo podpirali skladom za pravični prehod bodo lahko v tem kontekstu tudi sprejeti. Upoštevali bomo tudi preomenjene priloge. Ta sklad in njegov program sta v celoti vključena v kohezijski okvir. Udeležba partnerjev, partnerstva in spoštovanje upravljanja na vseh ravneh bomo spoštovali skladno z zahtevami uredbe o skupnih določbah obstajajo pa tudi nekatere specifične zahteve z vidika udeležbe deležnikov, koliko lahko tudi oni sodelujejo v teh načrtih za pravični prehod. Ti načrti so obvezni del informacij, na podlagi katerih poteka dialog. Kar pa zadeva dodelitveno metodologijo. naj predstavim ključna merila, ki smo jih upoštevali pri teh dodelitvah sredstev. Na tem seznamu boste našli pet elementov. Približno polovica kazalnikov odraža gospodarski vidik in vidik emisij toplogrednih plinov znotraj regij, ozemelj in tako naprej. Druga polovica pa odraža izzive na področju zaposlovanja, s katerimi naj bi naslovili oziroma ki naj bi jih naslovili s tem skladom. Upoštevali smo tudi emisije toplogrednih plinov v regijah, kjer je industrija visoko intenzivna in uporablja premog. Gledali smo tudi, kakšno je stanje v teh regijah, ko gre za izkopavanje premoga in lignita. Potem je tu še uporaba šote in plina iz krilovca. Želeli smo zagotoviti učinkovitost in pravično, zato smo postavili zgornjo mejo. Zgornja meja deluje v dveh smerih. Ena smer je splošna zgornja meja v smislu, da nobena nacionalna dodelitev sredstev ne sme preseči milijarde evrov. Potem je pa tu še druga raven. Doseči moramo kritično maso financiranja, gre za pomoč v minimalnem znesku 6 evrov na osebo v programskem obdobju. Pri metodi smo uporabljali tudi nekatere korekcije, S tem smo upoštevali BNP na osebo v državi članici, ker smo želeli poskrbeti za ustrezno koncentracijo sredstev v manj razvitih državah. Kar pa zadeva izid te metodologije, lahko si ga preberete zdaj na ekranih. Tu ne gre zgolj za dodelitve iz sklada za pravični prehod, temveč tudi še dve koloni dva stolpca. Kaj vse namerava komisija storiti preko drugega stebra, ko gre za namensko schemo in za sklad za posojila v okviru EIB. Najlepša hvala za vašo pozornost. Zdaj pa lahko samo še pozdravim to, da boste podrobno preučevali ta predlog tudi vi. Hvala. Madame Wagner, je vous remercie. Najlepša hvala, gospa Wagner, za vašo predstavitev. Hvala, da ste pripravljeni tudi ostati z nami do konca prispevkov strokovnjakov. Sedaj pa bo sledila izmenjava mnajan z našimi člani in prepričan sem, da vam bodo ti zastavili številna vprašanja. Med nami je tudi nekdani kolega Lambert van Nistelrooy. Veliko veselje mi je, da ga lahko eh, ponovno pozdravim v naših vrstah. Zelo kratkem eh, boš tu z nami, kaj ti organiziramo srečanje z Esponom in vem, da boš ob tej priložnosti eh, tudi spregovoril in predstavil usmeritve te pomembne organizacije na področju kohezije v Evropi. Sedaj pa sledijo predstavitve strokovnjakov. Najprej je tu gospod Vangelis Cimas, ki prihaja s skupnega raziskovalnega središča, spregovoril pa bo o priložnostih in izzivih na področju premoga. Izvolite. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, I'm waiting for the remote control. Najlepša hvala. Samo trenutek, da dobim še delinec za predstavitev. Za začetek naj se zahvalim vam in članom vašega odbora za to priložnost da vam predstavimo ugotovitve našega nedavnega dela, ki smo ga opravili na skupnem raziskovalnem središču Evropskega, Evropske komisije o izzivih, s katerimi se bodo v okviru prehoda soočale eh, premogovniške regije. Še bolj pomembno pa je, da predstavimo tudi priložnosti, ki bodo nastale zlasti, ko gre za ohranjanje in celo eh, okrepitev zaposlitve v teh regijah in ko gre za zagotavljanje gospodarske rasti. No, če ne poznate našega središča, smo znanstveni eh, center Evropske komisije. Zagotavljamo znanstveno podporo pri oblikovanju politik in tesno sodelujemo s kolegi na DG e za energetiko eh, in drugimi službami komisije. Od leta 2017 pa se ukvarjamo eh, z tem, da analiziramo izzive, s katerimi se bodo premogovniške regije srečevale v okviru prehoda na podnebno neutralnost. V tem kontekstu eh, izdelujemo tudi pomemben instrument, ki bo podpiral te regije, sodelujemo pa tudi z državami članicami, tako da jim zagotavljamo tehnično in eh, znanstveno znanje, ki je potrebno za razvoj ustreznih modelov, ki bodo eh, omogočile izvedbo prehoda eh, ne da bi ta prinesel nepotrebne negativne učinke na rast in zaposlenost v teh regijah. V prvi fazi smo torej predvsem poskušali razumeti, kakšni so izzivi za te regije. Jasno je, da prehod na podnebno neutralnost eh, terja opustitev eh, premoga kot eh, Eh, goriva in to bo vplivalo seveda tudi na poslovne modele, na katere se zanašajo te regije. Šest držav članic se še danes v več kot 20 odstotkih zanaša na premog pri pokrivanju energetskih potreb. Eh, no, glede na naše informacije je trenutno 128 rudnikov premoga v 12 eh, državah in 42 regij je takih, eh, ki proizvajajo več kot 100 milijonov ton lignita na leto, kar predstavlja tri četrtine evropske porabe premoga. To, eh, ta se uporablja v 207 elektrarnah na premo, katerih skupna kapaciteta eh, predstavlja 150 gigavatov in to je približno 35 odstotkov eh, generacije elektrike s fosilnimi gorivi v Evropski uniji. Države članice seveda opuščajo to dejavnost in glede na eh, informacije, ki jih imamo iz nacionalnih načrtov držav članic, vidimo, da od 150 eh, gigavatov, ki so delovali leta 2016, bo do leta 2025 opuščenih eh, precej in bo ostalo samo 105 gigavatov, do leta 2030 bo ostalo 55 gigavatov zmogljivosti. Eh, seveda bomo morali te številke ažurirati, zdaj ko države članice sprejmajo bolj agresivne, radikalne politike. Eh, ampak eh, nove podatke bomo potem imeli že letos poleti, ko bomo analizirali nacionalne načrte. Torej, kaj vse to pomeni za posamezne regije? Četrt milijona ljudi v Evropi je neposredno zaposlenih v premogovniškem sektorju, približno 150 tisoč v elektrarnah, eh, največji delež ljudi pa dela v eh, rudnikih. Kolikor vemo, gre tu za 185 tisoč ljudi. Eh, breme na področju zaposlovanja se razlikuje od države do države. Eh, v nekaterih državah bo učinek prehoda manjši, v drugih državah, kot je naprimer Poljska, pa utegne eh, izgubiti delo precej ljudi, ki delajo neposredno v premogovniškem sektorju. Uh, temu je potrebno dodati tudi še precejšnje število ljudi, ki so posredno zaposleni v sektorjih povezanih z premogom, ki so del uh, vrednostne verige. Tako da v celoti pravzaprav govorimo o približno pol milijona ljudi. Če zdaj upoštevamo opuščanje uh, teh zmogljivosti, uh, ocenjujemo, da bodo leta 2025 izgubljenih 77 tisoč delovnih mest, do leta 2030 pa 160 tisoč delovnih mest. To je izziv, ampak vendarle mislim, da bomo morali znanosti izkoristiti priložnosti, ki bodo izšle iz prehoda na podnebno neutralnost. Pomembno pa je pomagati regijam, da prestanejo ta prehod na eh, pravičen način, tako da nišče ne bo odrinjen na stran. Razviti je potrebno ustrezne modele, ki bodo omogočali ohranitev ali povečanje števila delovnih mest, ter ki bodo omogočale eh, gospodarsko dejavnost tem regijam tudi onkraj porabe premoga opravka imamo z globalnim izzivom, vendar pa bodo rešitve morale biti lokalne in regionalne. In če upoštevamo tranzicijske strategije teh regij, eh, ne gre samo za to, da, bodo, da bo potrebno iz, eh, opustiti zmogljivosti, ampak je potrebno upoštevati tudi eh, ekonomske učinke, vpliv na družbo in okoljske učinke. Ravno tako je potrebno upoštevati, kako bodo novi eh, instrumenti, zlasti razvoj novih. Eh, vrednostnih verig, kako bo to koristilo regijam. Vsekakor pa ni ene rešitve, ki bi se lahko uporabila za vseh 42 regij, ki so odvisne od rudarjenja premoga. Potrebno bo oblikovati ustrezne alternativne rešitve, naprimer modernizacijo drugih sektorjev, razvoj novih dejavnosti ter druge eh, alternativne možnosti, ki bodo eh, izšle iz obstoječe dediščine in tradicij eh, teh regij, ki se že desetletja in stoletja ukvarjajo s premogom. Eh, naša prizadevanja se morajo torej osredotočati na ljudi, zato da bi kar najbolj zmanjšali učinek razogličenja na njihovo življenje, potrebujemo strateški načrt prestrukturiranja, Te ljudi moramo podpreti, zlasti, ko gre za eh, prezaposlitev in ko gre za opremljanje teh ljudi z novimi veščinami, s katerimi bodo pripravljeni tudi na novo gospodarstvo, ki bo nastalo z razogličenjem in evropskim zelenim dogovorom. Regije eh, imajo do, eh, do, razvito industrijsko dediščino, imajo eh, infrastrukturo, ki jo je mogoče uporabljati. Velika prednost pa so tudi njihovi človeški viri, ki imajo zelo eh, specifična znanja, ki so vajeni dela v težkih pogojih. Eh, to so ljudje, ki so strokovnjaki tudi za varnost in zato jih je mogoče zaposliti tudi v drugih sektorjih, naprimer v rodarstvu. Vendar pa Eh, je potrebno govoriti tu tudi o nadaljevanju poslovnih modelov z uporabo čistejših tehnologij, eh, zlasti sončne energije. No, tranzicija se že odvija in eh, obstaja že infrastruktura za sončno in veterno energijo, ki se povezuje z regijami, kjer je v preteklosti potekalo rudarstvo. Eh, obstaja torej infrastruktura, na voljo je uh, zemlja, na voljo so povezave v omrežja in uh, obstaja tudi. Uh, odprtost javnosti za eh, zmogljivosti za pridobivanje energije. In zato je zelo pomembno, da ljudi prešolamo tako, da bodo našli priložnosti v drugih dejavnosti. Zlasti imam tu v mislih eh, čiste energetske tehnologije. V zadnjih letih smo tako poskušali oceniti, kakšen je potencial za čisto energijo v teh 42 regijah. Eh, potrebno je razumeti, da bodo te regije igrale pomembno vlogo v energetski transformaciji. Izvedli smo nekaj izračunov, da bi ugotovili, kakšen je tehnični potencial za, za veterno energijo, solarno energijo in bioenergijo v regijah, kjer danes prevladuje premogovništvo. No, ne bom navajal številk, eh, vse najdete v našem poročilu, ki je na voljo v dvorani. Naj pa povem, da obstaja precej potencijala za to, da bi v teh 42 regijah z obnovljivo energijo uh, zagotovili vsaj uh, polovico vsega, kar je potrebno za razogličenje. Eh, predvsem pa so te zmogljivosti različno razpršene po Evropi. Uh, Eh, na jugu je seveda večji potencial za sončno energijo, v severni in vzhodnji Evropi pa je precejšen potencial tudi za veterno energijo, pa tudi bioenergijo. Torej, eh, kot vidite, je precej potencijala za eno ali več tehnoloških možnosti v vsaki od izpostavljenih regij. Zelo pomembno je videti tudi, da obstaja potencial za obnovo obstoječega eh, fonda zgradb. To ne samo, da bo nudilo nove priložnosti za zaposlovanje, ampak bo reševalo tudi problem energetske revščine. V premogovniških regijah, ki so eh, povprečno regije s srednjim prihodkom, eh, Eh, večina zgrad ni eh, skladnih s trenutnimi zahtevami za energetsko učinkovitost in glede na trenutno hitrost obnove bo potrebno več kot sto let, da se vse zgradbe obnovijo. Potrebno se je torej osredotočiti na prenovo zgrad v teh regijah, kar bo izboljšalo energetsko učinkovitost, izboljšalo življenje ljudi, hkrati pa bo to ustvarilo tudi nove priložnosti za zaposlovanje, eh, kajti tako bodo lahko ljudje, ki so nekoč delali v premogovništvu, se se zaposlili v gradbeništvu, ki je podobno. Eh, kaj pa je tu še na voljo poleg obnovljivih energij? Še en primer, ki ga lahko tu pokažem, so potencijalne možnosti zaposlovanja v eh, tovarnah baterij in akumulatorjev. Eh, to je pomemben element podnebne neutralnosti, kaj ti z njihovo pomočjo bomo morda zmanjšali izpuste emisij v prometu. Eh, veliko naložb je na tem področju in vsaj 13 eh, tovrstnih tovaranj je načrtovanih ali v izgradnji v Evropi, številne eh, v nekdanjih premogovniških regijah. Ne pozabite, da lahko vsaka tovrstna tovarna zaposli 2 do 3 tisoč ljudi. Poglejmo torej, eh, kako lahko ta potencial prevedemo v priložnosti za zaposlovanje. Če upoštevamo eh, načrte za prehod na podnebno neutralnost do leta 2030 in zastavljene cilje za obnovljivo energijo, lahko izračunamo, da bo do leta 2030 mogoče ustvariti do 200 tisoč delovnih mest v sektorju obnovljivih energij ter eh, v sektorju eh, gradbeništva in obnove zgrad. No, če primerjamo eh, to številko, je ta višja od števila zaposlenih, ki trenutno delajo v premogovništvu. Seveda pa to ne pomeni, da je vse rožnato. Eh, kaj ti eh, različne regije bodo različno učinkovite pri prehodu na čistejše energije. No, pa še eh, zadnji element eh, naših rezultatov. Ocenili smo posamezne regije in poskušali oceniti priložnosti za ustvarjanje delovnih mest glede na potencial za obnovljivo energijo. Eh, 42 regij smo umestili v tri skupine. 28 regij je, torej več kot polovica, ki imajo visok potencial za uporabo eh, tehnologij čiste energije. Tu moramo zagotoviti, da bo na voljo zadostno financiranje, zato da bo eh, omogočeno eh, učinkovito uvajanje čistih energij v teh regijah. Potem je tu druga skupina, kjer je, so potencijalne nove zaposlitve primerjive z trenutnim številom zaposlenih v premogovništvu. Tu moramo okrepiti prizadevanje za eh, lažji prehod. Eh, Eh, potem pa je tu še sedem regij, kjer je potencial za nova delovna mesta bistveno manjši od trenutnega števila zaposlenih v premogovništvu. In v teh regijah bo nujno potrebno razviti alternativne poslovne modele, eh, opustiti eh, premog in najti nove rešitve v drugih sektorjih in dejavnostih. V našem poročilu pa boste našli tudi dodatne informacije za posamezne države in posamezne regije. Za vsako regijo torej boste našli številke o uh, eh, potencijalu pri inovativnih oziroma čistih energijah, pri obnovi uh, eh, funda zgradb, uh, ter tudi kakšne so uh, naše ocene glede potencijala za zaposlovanje. Najlepša hvala za to priložnost, da predstavim rezultate našega dela. Zaključil pa bi s ključnimi sporočili. Uporaba obnovljivih virov energije lahko olajša eh, prehod in eh, omili izgubo delovnih mest v teh regijah. Potrebno pa bo zagotoviti ustrezno infrastrukturo in ustrezne veščine potrebno je tudi zagotoviti tesno sodelovanje z podjetji, regulatorji, vlagatelji eh, ter lokalnimi skupnostmi. Število potencijalnih delovnih mest presega trenutno število zaposlenih. Bo pa potrebno razviti alternativne možnosti za določene regije. Eh, je pa res, da Eh, energetika ni edina potencijalna rešitev in da je potrebno razmišljati tudi o drugih možnostih. Hvala. Merci beaucoup, dr. Cimas. Najlepša hvala, gospod Cimas, za vašo predstavitev. Sedaj pa bomo kar takoj prisluhnili naslednjemu govorniku, gospodu Enriku Boti, eh, ki je eh, vodja okoljskega direktorata OECD. Govoril bo o strategijah upravljanja s prehodom eh, in o tem, kaj se lahko, kaj se lahko naučimo za, eh, uved, za potrebe uvedbe nizkoogličnih eh, rešitev. Potem pa bo sledila tudi razprava z našimi člani. Zdaj pa, ker imate besedo, gospod Bota. Let me also join in. Najlepša hvala. Tudi sam naj se vam najprej zahvalim za organizacijo te delavnice, ki, kajti to vrstni dogodki so zelo pomembni ne samo v Evropi, ampak na svetu in vsi se želimo čim več naučiti o teh vprašanjih. Tudi sam bom predstavil študijo, ki jo je pripravil OECD. V tej študiji pa smo poskušali nekako zauzeti različne vloge. Najprej smo preučili, kaj vemo o učinku prehoda na nizko oglično gospodarstvo, kateri sektori bodo prizadeti, kateri zaposleni. Potem bom, smo preučili eh, pretekle izkušnje z industrijskim prestrukturiranjem, kaj je delovalo, kaj ne. In poskušali smo razumeti, kakšne so potencialne rešitve, ki bi lahko vodile v pravičen prehod na nizko oglično gospodarstvo. Naj začnem torej s prvim delom študije. Tu gre za to, kaj pravzaprav vemo o prehodu na nizkooglično gospodarstvo. Splošni učinek tega prehoda eh, naj bi bil po pričakovanjih razmeroma majhen. Eh, tu je študija OECD, ki simulira učinek eh, visokega davka na oglik eh, Eh, referenčna številka je ponavadi 30 dolarjev na tono, torej tu gre za precej višjo vrednost in rezultati kažejo, da bi bil vse splošni učinek takega davka približno nič cela dva odstotka eh, zaposlovanja oziroma delovnih mest. Pri splošnem učinku nimamo v mislih samo izgubljenih delovnih mest, ampak tudi eh, delovna mesta, ki se na novo ustvarijo ali preselijo drugam. Nič cela dva odstotka je zelo nizka številka. Zakaj? naprimer v času od 95 do 2005, v tem časovnem obdobju, je eh, povprečno v državah OECD bila eh, stopna ugašanja delovnih mest 20 odstotkov, torej nič celih 3 odstotke je zelo majhna številka. Zakaj je ta številka tako majhna? Zato, ker sektori, eh, ki bodo najbolj prizadeti, niso glavni delodajalci v regijah in državah, ki smo jih pročevali. Pa vendarle, ta majhni splošni učinek ne more prikriti dejstva, da bodo nekateri sektori bolj resno prizadeti. Eh, v prvi vrsti seveda rud, eh, rud, rudniki. Eh, tu se bo brezposobnost povečala za 8 odstotkov. Vidimo pa tudi spremembe v sektorju proizvodnje energije. Tu prihaja do prehoda z fosilnih goril na nizkooglične tehnologije. In tisto, kar je pomembno uh, si tu zapomniti, je, da bo ta prehod vplival na vrsto sektorjev, ne samo na premogovništvo, ampak tudi druge energetsko intenzivne sektorje. In tu ne gre enostavno za proces eh, izpada delovnih mest, gre za spremembo, za relokacijo. Ljudje bodo eh, prehajali iz enega sektorja v drugega, v enem se bodo delovna mesta izgubljala, v drugem pa ustvarjala. Torej, to bodo najbolj prizadeti sektori. Kaj pa vemo o delavcih v teh sektorjih? Eh, no, če bi vedel, da so tako daleč zasloni, bi pripravil večje prosojnice, ampak. Eh, v energetiki so zaposleni v prvi vrsti moški. Tako da bodo moški tisti, ki bodo v prvi vrsti prizadeti zaradi prehoda na nizkooglično gospodarstvo. Drugič, širitev določenih sektorjev, naprimer eh, nizkooglične generacije energije, eh, pa ustvarja eh, priložnosti tudi za zaposlovanje žensk, kajti ženske bodo lahko uh, Eh, odigrale večjo vlogo v sektorjih, v katerih so tradicionalno prevladovali moški. Naprimer, ženske predstavljajo 35 odstotkov eh, zaposlenih v, eh, pri obnovljivih energijah, samo 20 odstotkov pa v, v tradicionalni energetiki. No, ženske v tem sektorju v glavnem delajo eh, na eh, upravnih delovnih mestih, ne toliko na tehničnih delovnih mestih. Zakaj je tako? Razlogov je več. Eh, ženske redke je študirajo naravoslovje in inženirstvo ali matematiko ampak eh, to pomeni, da bodo pač v prvi vrsti zaradi prehoda prizadeti moški, bo pa, bodo pa spremembe ustvarile nove priložnosti tudi za ženske. Potem drugič. Eh, kar še vemo o delovcih v najbolj prizadetih sektorjih je, da v določenih eh, državah so to starejši delavci. Zlasti to velja za nekdane države vzhodnega bloka tam eh, prihaja do nadpovprečnih eh, stroškov premestitve. To je žargon, ki pomeni, da se težko na novo zaposlijo. Eh, zato obstaja več razlogov. Naprimer, eh, manj verjetno je, da se udeležijo novega usposabljanja ali prekvalificiranja. Poleg tega so tudi diskriminirani, ker eh, marsikdo ne želi zaposlovati starejših delavcev. ta graf je zelo kompleksen in ga je težko razbrati, tako da ne bom šel v podrobnosti, ampak tu sta pravzaprav dve ključni sporočili. Prehod bo vplival tako na visoko sposobljene kot eh, nizko kvalificirane delavce. Eh, ko imamo v mislih ljudi, ki bodo prizadeti, tu ne gre samo za neizobražene eh, ljudi, ampak tudi za visoko izobražene strokovnjake. In pa drugič, Eh, prehod ni zgodba samo o izgubljanju delovnih mest, ampak o premeščanju delovnih mest. V nekaterih sektorjih eh, bodo delovna mesta izginjala, drugod se bodo odpirala nova. Eh, in res pa je, da bo novih delovnih mest več za visoko usposobljene delavce. In ti bodo tudi lažje prehajali iz enega sektorja v drugega. Katere bodo torej ključne veščine? Uh, To je seveda odvisno od tega, kje so delavci prej delali in kje se bodo lahko na novo zaposlili. Graf tu kaže potrebe po uh, usposabljanju. Uh, uh, tu gre zlasti za usposabljanje z področja gradbeništva in uh, gospodarstva. Uh, Seveda je vse odvisno od preteklih izkušenj in sektora, kjer se želi delavec na novo eh, zaposliti. Eh, in to, to je seveda potrebno upoštevati, ko se eh, oblikuje načrte za programe prekvalificiranja. No, eh, govorili smo o tem. Eh, kdo pravzaprav eh, v prvi vrsti dela v premogovništvu in kje so najbolj eh, relevantne premogovniške regije. Je pa res, da so tudi drugi. Eh, energetsko intenzivni sektori razporejeni v grozdih. To velja naprimer eh, za eh, sektorje pridelave kovin, eh, obstajajo določeni dokazi, da bo prišlo do odpiranja novih delovnih mest tudi v teh regijah. In to je potrebno preučiti, kajti če se bodo morali delavci seliti, zato da bi našli novo delo, bo to bistveno vplivalo na razvoj skupnosti in na družinsko življenje. Hkrati pa zlasti starejši delavci, ki prevladujejo v teh sektorjih, morda ne bodo pripravljeni se preseliti zaradi nove zaposlitve. Zato je geografsko razpršenost eh, teh delovnih mest nujno potrebno upoštevati. Toliko torej, kar zadeva izzive. Kakšne pa so potencijalne rešitve? Ne bom šel skozi vse prosovnice, lahko pa vam povem, da smo Eh, preučili pretekle izkušnje z industrijskim prestrukturiranjem in ugotavljali, kaj deluje in kaj ne. Vse informacije najdete v naši publikaciji. Eh, študije primerov so pokazale, da prvo, kar je potrebno za prehod, je dolgoročno načrtovanje. Ključno E, je, da se zavedamo, da gre za dolg proces. Prestrukturiranje lahko traja do 20 let. In ko govorimo o viziji prihodnosti, ki jo želimo ustvariti, je ključno, da so vključeni vsi deležniki. Naprimer v Alberti v Kanadi, kjer je pravzaprav to vrsten proces trenutno v teku, je bila ustvarjena namenska delovna skupina, ki je zagotavljala, da so vsi deležniki, vključno z eh, avtohtonimi skupnostmi, delavci eh, in ostalimi živečimi v regiji, eh, da so vsi sooblikovali vizijo prihodnosti. Strategije lokalnega razvoja morajo torej se osredotočati na konkurenčne prednosti posameznih regij. Eh, eh, tu lahko govorimo naprimer novih eh, možnosti izkoriščanja materialov, mineralov, pridobivanju kovin in tako dalje. To lahko naprimer za regije prinaša nove priložnosti. Nekdanji rudniki lahko postanejo tudi uh, Eh, skladišča za oglik. Ali pa v Nemčiji smo videli, da se je razvil tudi industrijski turizem, ki je postal pomemben. Nekdani rudniki so eh, postali eh, prizorišča za prikaz. Uh, industrijske dediščine, nekateri so celo deležni UNESCO-ve zaščite, torej take niše so pomembne. Ko je enkrat oblikovana dolgoročna vizija, uh, pa je potrebna tudi politika na področju veščin. Rezultati so najboljši, kadar je vse to tesno povezano s potrebami lokalnega trga. E, veliko držav pozna sisteme za ocenjevanje potreb po veščinah na trgu. E, To je lahko uporabno tudi v okviru takega prehoda, upoštevati pa je potrebno tudi širše trende, kot je naprimer staranje in digitalizacija. Drugi stebr pa so aktivne politike zaposlovanja. Aktivna politika zaposlovanja pomeni vse politike, ki pomaga brezposelnemu, da najde delo ali zagotavljanjem novih veščin ali pa z boljšim uh, Eh, povezovanjem eh, potreb po veščinah in imetnikov veščin. Usposabljanje eh, na tem področju eh, lahko eh, v prvi vrsti pomeni eh, pomoč pri pripravi življenje pisa eh, ali pa pomoč pri eh, razgovoru za delo. Eh, to morda zveni banalno, ampak eh, marsikdo eh, je bil eh, 20 let na svojem starem delovnem mestu in tega enostavno ne zna. veščine, ki jih imajo delavci v energetsko učinkovitih oziroma energetsko intenzivnih sektorjih, so zelo podobne tistim, ki jih potrebujejo delavci v eh, učinkovitejših energetskih sektorjih. Potrebno je morda samo nekaj dodatnega znanja. Potem pa je tu tudi usposabljanje iz podjetništva. Tu gre za uh, to, da se morda uh, delavci lahko samo zaposlijo, ustvarijo podjetje. To vrstne politike so precej učinkovite. Res pa je, da uh, če gre za ljudi, ki ne želijo postati podjetniki in se jih v to prisili, lahko to pomeni resne finančne in psihološke posledice, tako da je tu potrebno biti previden. In pa za konec še tretji stebr, to so strukturne politike. No, e, prenos pomeni prerasporeditev kapitala in človeških virov. E, in zato je potrebno zagotoviti, da se delavci lahko hitro prilagodijo novim priložnostim. Kakšne politike e, imam tu v mislih? Naprimer, olajšano ustalevanje podjetij. Eh, spodbojanje podjetniška med delavci, eh, vzpostavljanje eh, zagonskih podjetij. Vse to vodi tudi v više naložbe in razvoj inovativnosti. No, kar nekaj politik je potrebno za ta namen vzpostaviti in vse to seveda terja tudi svoje financiranje. V preteklih primerjih industrijskega prestrukturiranja je bilo namenjenega predvsej eh, denarja za pomoč eh, tranzicijskim regijam. Eh, pri razogličenju pa se pojavlja nova priložnost. Obremenitev emisij z davki ali dejatvami lahko ustvari nove davčne vire. Ocenjuje se, da pri ceni oglika 30 evrov na tono, kar je bistveno nižje od eh, tiste, ki sem jo prej omenil, bi v državah G20 ustvarila eh, skoraj en odstotek BDP dodatnih davčnih eh, virov tu gre, tu gre za precejšno količino denarja. Seveda se bodo morale države odločiti, kako bodo ta denar porabile, eh, glede na svoje specifike in glede na uh, konkretne izzive, ampak uh, eh, tu je lahko precejšen potencijalni vir sredstev. Če zaključim, pretekle izkušnje kažejo, da je potrebna vrsta različnih politik, da se olajša prehod delavcev iz enega sektorja v drugega. Eh, prehod ima več razsežnosti, eh, eh, ki se razlikuje za oba spola. V preteklosti pa so v energetsko intenzivnih sektorjih prevladovali moški. Zelo pomemben pa je seveda tudi regionalni vidik in zato je tudi regionalno delovanje izredno pomembno. Najlepša hvala. Merci beaucoup, Najlepša hvala, gospod Bota. Zdaj pa bomo prisluhnili še eh, tretjemu strokovnjaku. Eh, Gregory Klejs prihaja z eh, študijskega eh, biroja Bruegel in bo podal oceno uredbe o skladu za privični razvoj. Najlepša hvala, lepo zdrav vsem. Prešel bom na angliščino, ker je tudi naš dokument na zahtevo parlamenta pripravljen v angliščini. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Tudi sam bi se zahvalil odboru za regionalni razvoj za povabilo in pa za priložnost, da smo lahko napisali tako pomembno oceno predloga uredbe komisije o ustanovitvi sklada za pravičen prehod. No, v našem eh, dokumentu nas je sodelovalo več kolegov iz Brugla. Skušali smo doseči dve stvari. Najprej smo poskušali spostaviti najbolj pomembne elemente predloga, potem pa smo želeli tudi Evropskemu parlamentu ponuditi oceno eh, tega predloga z elementi za njegovo izboljšanje. Naj začnem najprej z bistvenimi lastnostmi tega predloga komisije. Kratek bom, kajti pred nami smo že slišali podrobno predstavitev komisije. Naj povzamem. Kaj so torej glavni cilji novega sklada? Eh, tukaj lahko vidite, da je cilj, da se lajšajo posledice prehoda s financiranjem diversifikacije in modernizacije lokalnega gospodarstva. Želimo torej uh, uh, ublažiti negativne posledice za, pos, za zaposlovanje. Kaj to pomeni v praksi? Sklad za pravičen prehod bo zagotavljal nepovratna sredstva za financiranje treh vrst ukrepov. Gre za socialno podporo, torej investicije v človeški uh, kapital, potem je tukaj ekonomska revitalizacija in potem še uh, sanacija tal. To, torej to so tri vrste ukrepov, ki se jih lahko financira prek sklada za pravičen prehod. Ko gre eh, za samo obseg, za velikost, za vir sredstev, komisija predlaga, da bo ta sklad eh, utemeljen na 7,5 milijardah evrov svežega denarja iz proračuna Evropske unije. In to naj bi bilo dodatno predlogu eh, komisije v zvezi z večletnim finančnim okvirom iz leta 2018. Torej, teh 7,5 milijard bi morali potem kombinirati še z obveznimi sredstvi iz um, sklada za regionalni razvoj in pa um, Evropskega socialnega sklada. Poleg tega pa potrebujemo še nacionalna uh, sredstva. Na ta način bi mobilizirali finančna sredstva v znesku do 50 milijard evrov, kot je omenila že kolegica iz komisije. Kakšen je pa geografski okvir tega sklada. Sklad bo na voljo vsem državam članicam, ampak sredstva bodo dodeljena vnaprej in to na podlagi dokaj zapletene formule, ki eh, temelji predvsem na dveh pomembnih merilih. Prvi je delež eh, emisij toplogrednih eh, plinov na ravni regije NAC2, kaj so torej te regije NAC2, za tiste, ki ste francozi, eh, to so regije, ki pri nas ustrezajo vsem 22 regijam. Recimo v Španiji, ne vem, kako se to imenuje v angleščini, to v Španiji ustreza določenemu drugemu številu, tako imenovanih avtonomiji. To se torej regije NAC2. šlo bo za delež emisij toplogrednih plinov in pa za delež delovnih mest, eh, zlasti v rudarstvu, pridelavi eh, premoga in pa lignita tel, ter v proizvodnji naftnega škriljevca. Kakšni pa bodo projekti, ki bodo upravičeni 11 aktivi, eh, dejavnosti, se bo financiralo iz sklada za pravičen prehod. Šlo bo za socialno podporo, Eh, za ekonomsko revitalizacijo in pa eh, sanacijo tal, torej regeneracijo onesnaženih eh, lokacij. Kaj bo potrebno? Države članice bodo morale predložiti načrte, močne načrte za pravičen prehod, razložiti bodo morale, kako bodo porabile denar oziroma da bodo to porabile za tiste območja, ki denar potrebujejo. Vse skupaj pa bo moralo biti tudi skladno s cili podnebne neutralnosti na nacionalni ravni. No, ta načrt bo morala potem odobriti komisija, če naj bi se sredstva sprostila državi članici. To je bil zdaj hiter povzetek predloga. Dovolite mi zdaj, eh, da predstavimo ceno predloga kje je po našem mnenju nekaj manevrskega prostora za izboljšanje uredbe in kje po našem mnenju bi eh, moral Evropski parlament še kaj postoriti. Naša ocena je dokaj kritična do samega predloga. Naši predlogi sprememb niso kozmetične narave, temveč so mm, precej eh, temeljiti. Eh, potrebujemo torej ustrezen sklad za državljane, ki jih prezdane tranzicija. Najprej vir sredstev. Menimo, da je precej naivno ali celo zavajajoče, če trdimo, da gre pri skladu za pravičen prehod, eh, za dodatna eh, sveža sredstva. Vemo, kako je spoganje za večletni finančni okvir. Uh, skuša se najti nek dogovor o skupnih sredstvih, to je lahko 1,6, 1,7, 1,9, 1,3, ne vemo še. Uh, Vemo pa, da ko se enkrat doseže dogovor eh, med državami in s parlamentom, potem bo tudi eh, številka, torej denar za sklad za pravičen prehod zajet eh, v tem večletnem finančnem okviru. Torej, težko rečemo, da je to svež denar. Vemo tudi, kakšen je trenuten predlog sveta, eh, okrog 240 milijard evrov manj, kot predlaga uh, Evropski parlament. 7,5 milijard to dejansko niti ni tako pomembno. To je prva stvar. No, potem pa druga stvar. Imeli bomo eh, neko skupno številko, kar pomeni, da bo 7,5 milijard dejansko vzetih iz drugih programov Evropske unije. Treba je preveriti, odkot ta denar prihaja verjetno bo prišel iz kohezijske politike. To pomeni dve stvari. Enostavno bo prišlo do nekakšnega premešanja. 7,5 milijard eh, se bo vzelo iz eh, kohezijskih politik oziroma od nekaterih držav. V našem dokumentu smo ocenili, odkot naj bi denar prišel in kam eh, naj bi šel. Videti je, da bo denar prišel prešel iz nekaterih držav, tam je gore zapisano Italija, Španija, Portugalska in Mačarska, potem pa bo denar dan drugim državam, Polski, Nemški, Češki in pa Bolgariji. To je torej zelo pomembno za vas. Potem pa še druga stvar, ki je ravno tako pomembna, treba je preveriti, pri katerih programih bo prišlo do rezov. Če so programi podobni tistim, ki jih financira sklad za pravičen prehod, Eh, bo na koncu prišlo zgolj do tega, da se bo okvir sklada za pravičen prehod le preimenovalo politike in učinek bo na koncu majhen. Potem eh, še velikost in pa cilji samega sklada za pravičen prehod. Pomembno je vedeti, da je predlog komisije tak, da nekakor ne skuša utemeljiti zneska z nekimi cilji kar odnekod bomo vzeli teh 7,5 milijard. V predlogu to jim ni jasno opredeljeno. No, potem druga stvar. Se skupaj je težko meriti, naša analiza kaže, da če imamo 7,5 milijard evrov, to ne bo dovolj za vse tri funkcije, ki smo jih že prej omenili, torej za socialno podporo, ekonomsko revitalizacijo in potem še sanacijo tal. V dokumentu tudi navajamo, da bi samo za podporo delavcem, ki bi izgubili eh, delo, eh, uporabili skoraj celotna sredstva, ki so namenjena za tri cilje. Torej z omejenim, z omejenim zneskom, ki ga trenutno imamo na voljo, ne bomo mogli pokriti vseh treh ciljev. Naše glavno priporočilo je, da se vrnemo na prvoten predlog Evropskega parlamenta in da se osredotočimo zgolj na socialno podporo, manj pa na eh, sanacijo tal vemo, da je to precej daljnosežno priporočilo ravno v tem eh, odboru. Ampak eh, že kolega prej sta omenila, kakšni so izzivi, tako da eh, ne bi bilo dobro, če bi ta omejena sredstva porazdelili na preveč dejavnosti. Mislim, da bi se morali osredotočiti na eno glavno stvar, ki je socialna podpora. Potem pa še analiza upravičenih dejavnosti. No, jasno je, da prihaja tukaj do prekrivanj z drugimi programi v Evropski uniji. Mm, določene dejavnosti, ki se financirajo skladom za pravičen prehod, bi lahko financirani tudi z drugimi instrumenti ali orodje. Uh, Države članice morajo torej pripraviti območne načrte za pravičen prehod in naš eh, glavni, naše glavne priporočilo je, eh, da najprej zožimo sam cilj. Menimo, da bi morali omejiti seznam upravičenih dejavnosti, da bi se uskladili s tem uh, eh, oskim obsegom. No, mislim, da bi se morali osredotočiti predvsem na tiste dejavnosti pod črkami H, I, J in F. Eh, gre predvsem za preusposabljanje, za vključevanje tistih ljudi, ki so izgubili svoje delo in pa za prenovo. To je torej naše prvo priporočilo. Potem drugo priporočilo, to je poveže, povezano s tem, kar je omenil že kolega iz OECD. Gre za to, da dodamo druge dejavnosti, da bo socialna podpora bolj učinkovita mislim, da bi morali v zvezi s tem res prisluhniti OECD, kajti imajo zelo dobre zamisli, kako preusposobiti oziroma izboljšati veščine in sposobnosti delavcev bolj učinkovito. No, mi v dokumentu uh, omenjamo usposabljanje na delovnem mestu, poleg tega pa želimo tudi izboljšati kapaciteto uh, samih regij, da, izb da zbirajo podatke o tem, kakšne so potrebe. Uh, Kajti, če nimamo teh podatkov, vse skupaj nima smisla. Potem še eno stvar uh, predlagamo, tudi skladno z dokumentom OECD, želimo vključiti dohodkovno podporo za delavce. Kot je že bilo omenjeno, nekateri oziroma večina teh delavcev bo starejših in uh, mogoče bi potrebovali nepovratna sredstva, da bi jim pomagali uh, preživeti z njihovimi pokojninami. Tako da je zelo pomembno, da eh, bi imeli na voljo določena nepovratna sredstva, tudi recimo za mobilnost. To bi morali dodati na seznam dejavnosti, ki bi jih financirali iz sklada za pravičen prehod. No, vključili smo tudi uh, sanacijo tal. Pomembno je, da spoštujemo načelo, da onesnaževalec plača. Podpora za sanacijo tal bi morala biti omejena. Uh, Eh, za tiste lokacije, kjer eh, ni več nobenega podjetja, ki bi bilo odgovorno za to lokacijo. Sicer pa bi moralo prevzeti odgovornost podjetja, recimo, če bi bilo navzoče. No, sklad za pravičen prehod se mora osredotočati na socialno podporo, ampak seveda to ne pomeni, da ekonomska revitalizacija ni pomembna. Ravno nasprotno, eh, če želimo, da ljudje najdejo nova delovna mesta, je treba regijo revitalizirati ampak verjetno sklad za pravičen prehod ni najbolj, najboljše orodje v ta namen. Imamo eh, na voljo druga orodja, ki so boljša, recimo eh, Evropski sklad za regionalni razvoj ali pa novi program Invest EU. Poleg tega pa bi lahko računali tudi na eh, financirne EB in pa na nacionalne banke. No, potem pa še geografsko dodeljevanje. predhodne dodelitve so politično razumljive, tako da si bodo države članice lahko zadale ambiciozne podnebne načrte, ampak po našem mnenju to ni najbolj učinkovit način, eh, s katerim bi zagotovili, da bodo ravno najbolj prizadeti državljani dobili pomoč. Po, maš, po našem mnenju bi bilo veliko bolje, če ne bi imeli teh vnaprejšnjih predhodnih dodelitev. Bolje bi bilo, če bi vse utemeljili na projektih, na ta način bi denar dodeljevali tja, kjer je to zares potrebno. Kakšna je torej formula za eh, predhodne dodelitve? Preučili smo jo in eh, nekoliko nas skrbi, če uporabite to formulo eh, in če uporabite merilo visoke oglične intenzivnosti, ne na ravni NAC2, ampak na ravni NAC3, prej sem omenil že Eh, primer Španije in pa Francije, departmajev in pa provinc. Torej, 40 odstotkov eh, ozemelj v okviru NAC3, ki bi eh, moralo, moralo, moralo dobiti sredstva iz sklad za prejčen prehod, zdaj ne bo upoštevanih v tej formuli, kar pomeni, da formula ne upošteva vseh regij, vseh območij, ki bi potrebovala pomoč, zato je to dokaj problematično. No, kakšno je tukaj priporočilo? Raj bi videli, da ne bilo o, predhodne dodelitve, bolje bi bilo, če bi imelo podobno kot pri skladu EGF. Če pa se odločimo za te predhodne dodelitve, potem je treba uporabiti podatke iz NAC3 o, v formuli za dodelitev. Le na ta način se zagotovi, da eh, je, s temi, da je tranzicija s temi dodelitvami ustrezno pokrita. No, potem pa še eh, zadnja stvar. Transferji iz ESF plus in pa iz ESRR v uvojnico eh, sklada za pravičen prehod. Takole je. Sklad za pravičen prehod naj bi se uh, prvenstveno uporabljal za uh, socialno podporo, po našem mnenju. Tako da eh, ne bi bilo primerno, če bi sredstva eh, iz ESRR eh, e in prenašali v sklad za pravičen prehod, kajti menimo, da ne bomo dosegli cilja. Država lahko torej sredstva uporabi zgolj za revitalizacijo ali pa za socialno podporo, po našem mnenju pa uh, potrebujemo kombinacijo obojega. To dvoje se dopolnjuje in le tako lahko zagotovimo delovna mesta za na novo usposobljene ljudi. Treba je zagotoviti, da se obe politiki izvajata simultano v prizadetih regijah. Kakšna, kakšno je naše priporočilo? Ne želimo obveznega prenosa sredstv iz Eh, sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada v eh, sklad za pravičen prehod. Želimo naloge razmejiti, eh, tako da bi lahko uporabili sredstva iz vseh skladov za revitalizacijo območij. vse dejavnosti morajo potekati na isti regionalni ravni. Države članice pa bi morale vsaj del sklada za regionalni razvoj uh, nameniti tudi ekonomski revitalizaciji, ki jih prizadane prehod in uh, ki se jih evidentira v skladu z merili uh, eh, iz sklada za pravičen prehod. Torej, um, Sklad ISRR e je neke vrste dopolnilo te socialne podpori, ki izhaja iz sklada za pravičen prehod. Uh, Dve minuti sem že predal, ampak tole so mala um, priporočila. Prosim, pogledajte si poročilo, tam je veliko več podrobnosti. Seveda, če pa imate še kakšno vprašanje, me lahko povprašate uh, med razpravo, ki bo sledila ali pa po elektronski pošti. Hvala lepa. Hvala lepa. Nismo imeli nobenih informacij glede vaših priporočil, ampak zdaj ugotavljam, da so ta priporočila zanimiva in da bodo zagotovo deležna številnih pripomb strani kolegic in kolegov. Namreč bili ste zelo iskreni in odkriti, ko ste podajali svoje pripombe. Zdaj pa vsi z nestrpnostjo pričakujemo predstavitev našega poročevalca, kolege Manolisa Kefalojanisa, ki nam bo povedal, kako sam pristopa k tej stvari. Then I will be brief. Hvala lepa, kratek bom. Spoštovani kolegi, gospe in gospodje, najprej bi se zahvalil vsem eh, govornikom za predstavitve. Hvala komisiji, da je podrobno predstavila zakonodajni predlog. Hvala pa tudi strokovnjakom, ki so ponazorili različne vidike, da stvari lahko bolje razumemo. Dobili smo še nekaj dodatnega gradiva v razmislek. Evropski zeleni dogovor uh, ima eh, za cilj podnebno neutralnost do leta 2050 in to je vrhovna prioriteta Evropske unije. Naj vas, naj vas spomnim, da je Evropski svet ta cilj sprejel 12. decembra 2019. Gre za predlog uh, za sklad za pravičen prehod, ki je prvi zakonodajni predlog v okviru te uh, Eh, prioritete. Zelo sem ponosen, da sem bil imenovan za poročevalca uh, za sklad za pravičen prehod. To je prvo orodje za zagotovitev, da bo prehod v smeri podnebno neutralnega gospodarstva potekala pravično in da ne bomo nikogar izpustili. Predlog komisije je vreden preučitve, ampak po mojem mnenju ga je treba še nekoliko dodelati. Predstavil bom svoje mnenje. Prisluhnil sem seveda tudi mnenjem vseh poročevalcev v senci eh, in vseh drugih, ki so sodelovali v tem postopku. Kot vsi vemo, bo sklad za pravičen prehod imel 7,5 milijard svežega denarja, To se bo financiralo iz sklada za regionalni razvoj in pa iz Evropskega eh, socialnega sklada. Eh, poleg tega pa bodo svoje prispevale tudi vse države članice. Sklad za pravičen prehod naj bi vključeval različne vrste investicij v ciljnih regijah. Tako naj bi se odzvali na nujne ekonomske, socialne in okoljske izzive. Če želimo, da bo ta program uspešen, bo treba zajeti čim širši obseg, hkrati pa bo morala tudi uredba biti čim boljša pri načrtovanju oziroma programiranju. Kako pa je s časovnico? Julija bomo verjetno imeli um, prvo stališče pre, pred, za prvo obravnavo uh, pred poletnim odmorom parlamenta. Razprava odboru regij bi se morala ukvarjati uh, s pripravo osnutka poročila, tukaj moramo biti čim hitrejši. Poleg tega pa moramo upoštevati tudi stališče različnih parlamentarnih odborov. Odbora mm, za proračun in pa od, odbor za proračun in, in tra, bosta podala svoje mnenje tudi NV in Econ, želita sodelovati pri tem poročilu. Odbora Tran in uh, eh, Ampel pričakujeta um, ravno tako uh, zahtevke za dodatna mnenja. No, odločitve dokončno še niso bile sprejete, trenutno uh, delamo na njih. Vmes pa pripravljamo predloge sprememb. Odbor bo maja glasoval o teh. Želimo dober zelen dogovor in eh, pripričani smo, da morajo biti načela pravičnega prehoda politična prioriteta za Evropsko unijo. Sklad za pravičen prehod pomeni le en korak v tem um, dolgem pohodu, uh, s katerim bo ta prednostna naloga, ki smo omenili, postala tudi realnost. No, v mestnem času pa vabim vse poslance, da se pogovarjajo o zamislih, o skrbeh, o prednostnih nalogah. Sodeloval bom seveda tudi s poročevalci v senci, svetovalci z državami članicami in pa prizadetimi regijami. Potrebujem tudi vaš uložek. Na koncu bo parlament tako lahko pravočasno uh, pripravil dober prispevek za zadevno uredbo. Hvala lepa, da ste mi prisluhnili. Hvala kolegi za podporo. Merci beaucoup. Najlepša hvala. Lahko seveda računate na podporo vseh zaposlenih v odboru regij in vseh članov odbora regij. Naj pa izpostavim, da še vedno obstajajo določena nerešena vprašanja na strani sveta. Namreč še vedno čakamo na stališče sveta. Čakamo tudi na razrešitev proračunskih vprašanj ter na časovnico. Zdaj bomo odprli razpravo. Pedro Marques najprej dobi besedo. Izvolite. Merci bien, monsieur le président. Uh, je parlerai en portugais. Hvala, gospod. Predsednik bom govoril portugalsko. De parte do grupo de socialistas e democratas, uh, queria começar por salientar a importância deste... V imenu socialistov in demokratov bi najprej upozoril na to, kako zelo pomemben je ta instrument. Evropa bi morala delovati kot najbolj ambiciozna celina. Seveda pa je treba upoštevati tudi socialne elemente. To pa pomeni, da je ta instrument ustrezen instrument. Upošteva namreč najbolj pomembne vidike. Zahvaljujem se predsedniku odbora, zahvaljujem se vsem, ki so danes spregovorili. Predstavili ste zelo pogumno zastavljene predloge in seveda mora to upoštevati tudi poročevalec. Hkrati pa morajo to upoštevati tudi poročevalci e, v senci in pa ostali člani odbora. Seveda se zahvaljujem tudi poročevalcu za pogumne besede glede dela, ki je pred njim. Zdaj bi se dotaknil socialne razsežnosti prehoda. Dopolnil bi nekaj, kar smo že slišali v okviru priporočil. Gre za zeleni prehod in tukaj potrebujemo res močno srce. Le tako bomo eh, lahko zagotovili ta prehod. Ne gre samo za prehod v digitalizacijo ali industrializacijo, ne, tudi ta sklad za pravičen prehod je izredno pomemben. Poudarek je na tem, da je pravičen. In razmisliti je treba, kako eh, lahko finančna sredstva osredotočimo na socialne cilje, kako lahko potem to izkoristimo tudi za, eh, na gospodarskem področju. Treba podpreti tiste osebe, ki bodo prizadete zaradi eh, prehoda. veliko delam z ljudmi, ki delajo eh, v upravi eh, v različnih eh, državah, kjer so že imeli industrijski prehod. In dejstvo je, da obstaja nevarnost, da bi prišlo do socialnega razslojevanja v področjih, kjer prihaja do prehoda, torej tistih regijah, ki so prizadete. Te regije pa se nahajajo v določenih delih Evropske unije in ravno tam bo prehod zahteval več. Gre torej uh, za različna področja, ki so bila lahko že v preteklosti prizadeta, recimo pri prehodu iz težke industrije v moderno industrijo. Torej, treba je upoštevati, da gre za nekatere regije, ki so dvojno obremenjene in zato je treba dobro sodelovati. V tem smislu potrebujemo trajnostno, konkurenčno, eh, gospodarsko podlago, eh, na podlagi katere bomo lahko izvedli ta pravičen prehod. Treba je delati na tem, tako da lahko zaščitimo eh, delavce. Kot je bilo že povedano, vse te vedike moramo upoštevati. Socialno vprašanje je izredno pomembno v naših regijah. Mnogo delavcev lahko podpremo. Pa tudi v preteklosti smo jih lahko. Mi smo tisti, ki lahko uh, zagotavljamo nova delovna mesta tudi uh, pri zelenem pristopu. Za ta prehod je torej potrebna politična podpora, ampak če ne bo uh, uh, zadostnih finančnih sredstev, bo vse skupaj le lepa beseda na papirju. V okviru naši, naše politične eh, skupine lahko rečem, da smo eh, nekoliko razočarani glede predloga Šarla Mišela, glede te, um, tega megaboksa. Torej, parlament je soglasno povedal, kakšen je njegov predlog in zatem stojimo. Dejstvo je, da morajo biti sredstva za sklad za pravičen prehod svež denar. Ne gre za to, da vzamemo odstotek BDP-ja in da k temu dodamo še 7,5 milijard evrov, potem pa bo parlament kar lepo tiho. Ne, to ne bo zadoščalo, če želimo pravičen prehod. Zanj potrebujemo več svežih uh, finančnih sredstev. No, dovolite mi še zadnjo pripombo. Ta prehod je treba še naprej spremljati. Sem spada tudi eh, zunaj skupnostna komponenta, torej tisto, kar je zunaj Evropske unije. Socialna kohezija je izredno pomembna. Nič nam ne pomaga, če se borimo proti CO2, če uh, se isto ne dogaja tudi zunaj meja Evropske unije. Tako zdaj pa zaključujem. Hvala lepa. Pozorno bom prisluhnil nadaljnjim pripombam. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalci v senci in koordinatorji skupine Renew. Hvala, predsednik, hvala lepa tudi predhodnim govornikom za te zanimive predstavitve v zvezi s skladom za pravični prehod. Skupina Renew ceni, da je komisija uspela pripraviti predlog tako hitro. To je bila ena od obljub, ki jih je komisija dala regijam in državljanom. Državljani in regije prosijo za podporo. Zato je zelo dobro, da imamo zdaj na voljo konkreten predlog v svojih rokah in da lahko zdaj delamo naprej. Prvotna zamisel pri skladu za pravični prehod je bila, da bi se osredotočili zgolj na osrednje ključne regije. Ampak, če se želimo soočiti s podnebnimi spremembami, moramo seveda vključiti več regij. Zato nedvomno pozdravljamo da ste sklad za pravični prehod dopolnili z mehanizmom. Ta mehanizem nam bo omogočil, da upoštevamo tudi potrebe različnih sektorjev in regij. Dve vprašanji bi imel. Najprej glede zneska finančnih verov, ali bo to dovolj. Nekaj pomislekov je bilo slišati z več strani da predlagano financiranje sklada in mehanizma ne bo zadoščalo. Drugo vprašanje. Ali bodo ta orodja izpolnila pričakovanja državljanov in regij, ali bomo z njimi podpirali vse naložbene potrebe. Naj vas spomnim tudi na to, da nimamo na voljo veliko časa, da obstajajo regije, ki imajo res hude težave že v tem trenutku. Še posebej nekatere premogovniške regije se že soočajo ali pa se bodo v prihodnjih mesecih soočale z velikimi težavami. Nekatera mesta v teh regijah se neposredno soočajo s tveganjem, da bo prišlo do ukinitve subvencioniranja ogrevanja tudi ko gre za vodo. V petek sem bil v eni od teh premogovniških regij in vem, da je situacija resna. Župani in regionalni vodje iščejo rešitve, iščejo vlagatelje, podpirajo jih tudi nacionalne vlade. Novi vlagatelji se bodo vključili v delo v regijah zgolj, če bo na voljo dovolj delavcev. Če bodo delavci izgubili delo v rudnikih, bodo ostali v tej regiji zgolj, če jim bo regija dovolj privlačna. Privlačnost regije pa je odvisna od načina življenja, ki ga ponuja, ali ima ustrezno osnovno infrastrukturo, šole, bolnišnice in tako naprej. Tako da je to še ena razsežnost, ki jo je treba upoštevati pri pravičnem prehodu. Zato je res ključnega pomena, da najdemo čim večje število sinergij, da najdemo različne sinergije med instrumenti za financiranje, ki presegajo zgolj sklad in mehanizem za pravični prehod. Če zaključim, pozdravljamo sklad za pravični prehod, pozdravljamo tudi to, da se sklad izvaja s pomočjo kohezijske politike. Mislimo, da bo to zelo koristno, pa tudi uspešno orodje. Strinjamo se z nekaterimi pomisleki glede financiranja sklada, finančnih virov verjetno ne bo dovolj, ampak bo že čas pokazal. Mislim, da si najbolj prizadete regije in državljani zaslužijo našo podporo. No, vse zadnje pa naj povem, da se že veselimo prihodnjega sodelovanja tudi na tehnični ravni, ko bomo govorili o skladu za pravični prehod. Merci. Najlepša hvala, Andrej. Skupina zelenih, Niklas Linaš. Hvala, gospod predsednik. Najprej se moramo, po mojem mnenju, vprašati, kam želimo iti, kakšen je cilj tega sklada za pravični prehod. Zdi se mi, da bi ta vprašanja morali podrobno in ustrezno obravnavati. Ena od manjših pripomb v predlogu Mišela, vendar pomembna je, da se moraš najprej znebiti premoga, če želiš prejeti sredstva iz tega sklada za pravični prehod. Zato bi že zdaj, na samem začetku, morali pokazati vsaj dobro voljo. To je najbolj bistven del tega sklada za pravični prehod. Sklad je namenjen temu, da nudi podporo vsem tistim, ki želijo opustiti premog. Sklad se resnično dotika tega vprašanja. Ampak to tudi pomeni, da je treba stvari zapisati na papir. Lahko se sicer vsi strinjamo, da je to kot načelo nekaj pomembnega, da bi to morali tudi zapisati v sporazum o pravičnem prehodu. Zaenkrat je to vključeno v predlog komisije. Mi pa si želimo, da bi ta določba oziroma formulacija ostala samo, če bomo poskrbeli za dober prehod na obnovljive vire energije, se bomo lahko soočili z izzivi naloga, ki smo si jo zadali, da bomo povsem oglično neutralni do leta 2050, je precej kompleksna. Veliko stvari smo že slišali, precejšnje težave imamo s financiranjem. Rekli smo, da si želimo 7,5 oziroma ne, mi smo želeli sveža sredstva. Sam verjamem, da 7,5 milijard evrov ni dovolj za to, da bi financirali vse to, kar želimo doseči. Ne vem, ali ste stvari pravilno izračunali, ali se bo res vse izšlo, kot ste načrtovali. Nekaj se bo že financiralo, naprimer iz strukturnih skladov, predvsem, ko gre za opuščanje premoga. Zdi se mi nevarno misliti, da lahko enostavno vzamemo sredstva iz nujno potrebnih strukturnih skladov in ta sredstva prestaviti v regije, ki dobivajo sredstva tako ali tako že iz sklada za pravični prehod ker to pravzaprav pomeni, da denar samo prenesemo iz ene regije v drugo. In bojim se, da če tega ne bomo storili na pravilen način, bo na koncu več ljudi trpelo. Samo zato, ker mi nismo uspeli zagotoviti ustreznega prenašanja sredstev iz ene regije v drugo. To je nekaj, na kar bi morali biti pozorni, tudi poročevalci v senci bomo to obravnavali. Poskrbeti moramo za to, da bodo tudi vse te podrobnosti obravnavane. Kar pa zadeva celoten mehanizem, stopnjo sofinanciranja in jamstva in tako naprej in tako dalje. Vse lepo in prav, če zadeva deluje, ampak meni bi bilo ljubše, da imamo načrt, ki deluje, ne glede na to, kaj se bo zgodilo ali gre gospodarstvo dobro ali ne. Želim si, da bi ta načrt deloval takrat, ko je to potrebno, ne samo takrat, ko se skupaj dobro izgleda. Še enkrat bom ponovil to, kar sem že večkrat povedal. Potrebujemo stabilen instrument za financiranje, zato da bomo sklad za pravični prehod financirali ne samo v naslednjih sedmih letih, temveč v naslednjih dvajsetih letih. Če pa želimo to doseči, se ne smemo zanašati na pogajanja o večletnem finančnem okviru vsakih sedem let. Veliko ljubše bi mi bilo, če bi financiranje zagotovili iz vlastnih virov Evropske unije, da bi lahko ljudem tudi rekli, pogledajte, tu je na voljo denar za sklad za naslednjih 20 let. To so točke, ki sem jih želel izpostaviti in se o njih pogovoriti tudi s kolegi med pogajanji. Glede velikih pogajanj o večletnem finančnem okviru pa smo že večkrat povdarili, da je sramota za evropski projekt v celoti to, kar je Mišel predlagal. Ker to enostavno ne dosega standardov in pričakovanj, ki jih imamo. Zakaj prosimo za to, da Evropa upravi več dela, ne damo pa je dovolj sredstev za to, da nalogo upravi. Upam, da bomo politike v nacionalnih državah prepričali v to, da bodo Evropski uniji namenili več denarja, ker se borimo za dobre stvari Edina prihodnost, ki jo sam vidim, je evropska prihodnost. Tako da še enkrat hvala lepa za predstavitve in hvala lepa tudi poročevalcu za predstavljeno mnenje. Z veseljem bom sodeloval z vami tudi pri strukturnih skladih. Hvala. Merci beaucoup. Hvala lepa, Niklas. Andrej Novakov. Thank you very much, chair. Najlepša hvala, predsednik. Hvala lepa spoštovanim predstavnikom Evropske komisije, skupnega raziskovalnega centra in podjetju, ki je opravilo raziskave. Hvala poročevalcu, poročevalcem v senci. Med predstavitvijo smo slišali številne pomembne, pravočasno izražene pripombe. Omenili ste, na primer, premogovnike in enakopravnost med spoloma. Sam bi predlagal, da ne hitite preveč s to zamislijo, ker ne vem, kako bi v družbah sprejeli zamisel o enakopravnosti med spoloma v rudnikih. Če se vrnem nazaj na trenutno tematiko. Zeleni dogovor prihaja, to je gotovo. Tudi če nismo dovolj dobro pripravljeni, je zeleni dogovor na našem pragu. zato bi si želel, da poročevalec, poročevalci v senci in ekipa regi sedijo za volanom in vodijo ta proces, ne pa da sedijo na sopotnikovem sedežu. Mi se moramo obnašati kot institucija, ki ima zadnjo besedo v tem procesu. Kot sem rekel že na začetku, prepričan sem, da vsi v dvorani podpirate zeleni dogovor. Vsi si želite čist zrak, čisto vodo, čisto dobro hrano na naših krožnikih za nas in za družine. Ampak ali želimo biti zeleni in revni istočasno? Mislim, da ne. Zato vsak megavat, ki ga preoblikujemo iz premoga v nekaj obnovljivega, lahko privede do izgube delovnih mest v nekaterih regijah. Vsak megavat, ki ga izgubimo med procesom prehoda lahko zaduši našo industrijo. Zato podpiram zeleni dogovor in ga tudi bom, kolikor je tole mogoče, vendar v ritmu in v tempu, ki jo naše gospodarstvo še zdrži. Pripričan sem, da bomo našli način, kako dosegati napredek v tej smeri skupaj z ekipo, ki je bila zbrana za delo na tem pomembnem predlogu. Prepričan sem, da bomo geografsko, politično in sicer uspeli uravnotežiti poročilo. Prepričan sem, da se bodo vsi ti dobri predlogi znašli v poročilu, da bo poročilo kmalo pripravljeno in upam, da bo tudi svet kmalo predstavil svoje stališče vas pa vse pozivam, da podprete zeleni dogovor in tudi sklad za pravični prehod. Zavedajte se, da je bila ta unija ustanovljena zaradi premoga in jekla. Hvala. Najlepša hvala, Andrej. Poročevalec v senci skupine ID, kolega Donato, ne ga ni potem besedo dobi predstavnik skupine. Hvala lepa, tudi sam bi rad najprej izrekel zahvalo predstavnikom komisije in ostalim gostom. Hvala, da ste zdaj sprožili to razpravo o pomembni tematiki. Seveda še vedno ostaja nekaj velikih vprašanj, to se je izkazalo tudi med razpravo skoraj da bi lahko začel kar z vašimi pripombami na samem začetku današnjega zasedanja. Namreč še vedno čakamo na zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru, ker je ta okvir zelo pomemben s temo, ki jo obravnavamo. Delo, ki ga upravlja naš odbor, je zelo pomembno delo. Namreč mi smo prvi filter, ko gre za obravnavo številnih pripomb in izjav in razprav, ki smo jih slišali tudi v okviru Evropske komisije. Zdaj se moramo lotiti vsebinskih vidikov. Razčistiti je treba z nekaterimi pomisleki. Prvi dvom, ki se je pojavil, je, odkot prihajajo viri, s katerimi bomo financirali sklad za pravični prehod pravite, da imate zagotovila, da gre za svež denar, sveža sredstva, ampak kar nekaj vprašanj se pojavlja s tem v zvezi. Tudi razprava, ki trenutno poteka v večletnem finančnem okviru, jasno kaže na to, da če želimo. sami sebe prepričati, da gre za sveže vire denarja, lahko igramo s tremi kartami in si bomo verjeli, ampak Dejstvo je, da se v kontekstu večletnega finančnega okvira igra z večjim naborom kart. Tako da moramo najprej preveriti, odkot prihajajo sredstva za ta sklad. Je pa tudi res, da se je izpostavilo kar nekaj anomalij, na katerih bomo morali pozorno delati. Kot prvo, kaj je z regionalnimi programi, kaj je z ESF-om, kaj je z razvojem programov za regionalni razvoj. Ali gre za dodatna sredstva ali se zdaj pogovarjamo o neki visoki številki v okviru zelenega dogovora, ki pa izhaja iz istih virov. Zelo, zelo zanimivo se mi je zdelo to, kar je povedal kolega Klejs. On je izpostavil tiste najbolj kritične elemente. Zelo zanimivo se mi je zdelo vse skupaj, namreč občutek imam, da so vprašanja, ki jih on izpostavil, tista, ki jih že mi nekaj časa ponavljamo. Eni se z njimi strinjajo, drugi ne, ampak nasplošno velja prepričanje, da so ta vprašanja merodajna. Mislim, da bi morali najprej razjasniti te splošne zadeve, Preveriti moramo, kakšna je povezava s kohezijsko politiko, zlasti to pomembno za države, ki bodo verjetno dvakrat morale plačati zaradi sprejetih odločitev. Enkrat bodo morale financirati te programe, po drugi strani pa bodo deležne rezov pri kohezijski politiki. Čeprav gre za države, ki naprimer ne bodo upravičenke nujno do programov, o katerih danes govorimo, pa se kljub temu v realnem življenju sooča z določenimi težavami. Tudi v V našem odboru se bomo še pogovarjali o tem predlogu uredbe, vlagali bomo predloge sprememb. Zagotovo bomo podali dodatne pripombe tudi z vidika metodologije, kakšna kvota je bila dodeljena posamezni državi na podlagi katere metodologije, ali ste vnaprej določili kvote, ne razumem, kako ste se o tem odločali, ali boste ocenili vrednost projektov ali boste preverjali učinkovitost projektov. Zdi se mi pomembno tudi, da se pogovorimo o korektivnih ukrepih. Zagotovo bo o tem še govora, tudi ko bomo obravnavali vsebino. Verjetno ne danes, zdaj sem naštel zgolj telegrafsko par pomembnih tematik. Vse države, pri katerih je na ravni industri veliko industrijskih obratov, ki uporabljajo premog, bo zajetih v ta sklad. Ne vem pa, zakaj niste uporabili Eurostatovih statističnih podatkov. Namreč potrebujemo jasne odgovore, zavedati se moramo in zaključujem s tem, da vprašanja, o katerih danes razpravljamo, zadevajo nas vse in da se z njimi strinjamo. Res je, da nekaj predlogov komisije nismo sprejeli, ne zato, ker se ne bi strinjali s ciljem, ampak zato, ker smo kar dolgo časa v preteklih mesecih izpostavljali številne pomisleke in odprta vprašanja, ki so se zdaj vrnili k nam kot bumerang. In mi bomo gotovo skušali iskati rešitve tudi v okviru našega odbora. Hvala. Merci infiniment. Najlepša hvala za skupino GUE. Martina Mičel. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pohvalno se nam zdi, da je komisija svoje prve predloge v okviru zelenega dogovora in tudi tega sklada zdaj podala eh, v kontekstu cilja, da bi eh, hkrati okrepila tudi socialno razsežnost Evropske unije. Hkrati pa moram reči, da moramo biti previdni, kajti eh, gospod Novakov je naslikal jasno sliko eh, in v tem nadaljem procesu. Moramo biti pozorni, da bomo vozniki, ne sopotniki, pa hkrati seveda zagotoviti tudi, da ne bomo v razpravah ostali samo pri pohvalah in na koncu razočarani, kajti konec koncu se tu odpirajo nekatera bistvena vprašanja pri predlogih, ki so na mizi in tudi prispevki eh, naših današnjih gostov, zlasti zadnjega, eh, gospoda Brugla, so mi pravzaprav eh, nekako spodbudili, da so to ključno vprašanje, ki jih je res potrebno odpreti. Kako lahko resno govorimo o svežem denarju, če po eni strani 7,5 milijard eh, je na voljo samo zato, ker, so, ker je ta denar povezan z drugimi skladi, Hkrati pa ravno na podlagi zadnjega predloga sveta eh, je že pripravljen eh, svinčnik za črtanje kohezijskih sredstev. Eh, mislim, da na noben način ne moremo govoriti o tem, da bi tu šlo dejansko za svež denar. Sveda je dobro, da načeloma vsaka država članica lahko uveljavlja, eh, oziroma dobi sredstva iz eh, sklada za pravični razvoj. Ampak tu se moramo omejiti sključno na tiste države, ki so sprejele eh, skupne cilje glede boja proti podnebnim spremembam. Zakaj bi bil denar na voljo tudi drugo, drugim, nam ni jasno kar zadeva dodatna sredstva iz drugih skladov, ki jih je nujno potrebno tu uh, nameniti v isti namen, je potrebno v tem videti pravzaprav dodatno znižanje sredstev iz teh skladov, ki pa so po mnenju našega odbora ključni za uh, zagotavljanje življenskega standarda in za delovanje Evropske unije. Financiranje naj bi sicer sledilo eh, pravilom eh, konkretnega sklada ali pa deloma drugi, pravilom drugih skladov. Zato me zanima, ali bodo veljale enake stopnje sofinanciranja, naprimer pri eh, izračunu na ravneh NUC3, kajti mislim, da je že zdaj jasno, da eh, pravzaprav eh, nam bo tu tudi manjkalo eh, zaposlenih na upravni ravni, ki bodo to, to izvajali. Prav tako me zanima, kako lahko zagotovimo, da pri teh projektih ne bo šlo za neke reklicirane, reciklirane stare načrte, ampak za konkretne projekte, ki odražajo eh, potrebe na terenu ter trenutne trende in ki so skladni tudi s pričakovanji v regijah. Eh, to so ključna vprašanja, ki jih je potrebno izpostaviti. Eh, izredno se zahvaljujem zadnjemu govorniku za njegova priporočila in eh, vsekakor se strinjam s poročilom, da se moramo omejiti pri naboru ciljev, da se ne moremo lotevati vsega, ampak da se moramo v večji meri osredotočiti na socialne učinke izgube delovnih mest mislim, da je, je to eh, prava smer za razmislek. Eh, tudi mi razmišljamo podobno. Skratka, vrsta vprašanj je tu, ki jih bo eh, potrebno tekom razprave resno obravnavati, kajti ni vse vprašanje denarja, ampak so zelo pomembni tudi zastavljeni cilji in usmeritve. Zato se veselim prihajajoče razprave. Mi smo na njo pripravljeni. Hvala. Hvala lepa, Martina. Zdaj smo zaključili s prvim krogom vprašanj. Poročevalci in poročevalci v senci so zastavili vprašanja. Zdaj nadaljujemo z ostalimi člani gospod Obrsnel je danes z nami v odboru. Slišali ste besede poročevalcev in poročevalcev v senci, zdaj pa je beseda vaša za pet minut. <clears throat> Hvala lepa, naj se predstavim. Sem Vojko Obrsnel, župan uh, Reke in poročevalec za sklad za pravični prehod v odboru regij. Hvala za to priložnost, da lahko na kratko predstavim ključne zamisli svojega mnenja. Predstavil bom pogled lokalnih in regionalnih organov. Resnično vesel sem, da sem danes lahko z vami. Slišal sem veliko zanimivih stvari med razpravo. Odbor regij bo pripravil svoje mnenje zelo k malu v rekordnem času, lahko rečem. Namreč pričakujemo, da bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju 25. in 26. marca letos. Ključne točke tega osnutka mnenja. Podobne so temu, kar smo danes že slišali kot prvo, sklad za pravični prehod, po našem mnenju, ne sme biti nadomestilo za reze v kohezijski politiki. To pomeni, da bodo vlade morale to tudi upoštevati, ko se bodo pogovarjale o večletnem finančnem okviru. Pričakujemo, da bo šlo za tako imenovan svež denar. Finančna podpora pa mora biti povezana z zavezami za doseganje ciljev v zelenem dogovoru. To pomeni, da moramo imeti jasne zaveze tudi, ko gre za socialno pošteno in pravično prehajanje na nov sistem. Spoštovati je treba pariške zaveze, spoštovati je treba tudi cilje Evropske unije, da se doseže podnebna neutralnost do leta 2050, zmanjšati pa moramo seveda tudi izpuste do leta 2030. Toplogredni plini, razogličenje, to so teme, s katerimi se bomo ukvarjali. Upravičene regije bi morale biti vse, ne zgolj nad tri je pa res, da bi se morala podpora osredotočiti na raven NAC 2. Vsi strukturni skladi se namreč izvajajo tudi na ravni NUC 2. S tem bi tudi poenostavili upravljanje s skladom. Države članice bi morale imeti na voljo večjo mero prožnosti, ko gre za odločanje o zneskih, ki se bodo prenašali iz sklada za regionalni razvoj in ISF-a e v sklad za pravični prehod. Namesto, da bi opredelili znesek sofinanciranja iz RDF-a in ISF-a, e ena in pol je minimum, tri je maksimum trikratnih zneska, mi bi morali opredeliti minimalni znesek na ravni polevica zneska, maksimum pa naj bo trikratnik tega zneska. clear that uh, activities Dejavnosti, ki prispevajo k emisijam topli, toplogrednih plinov, pa bi morali biti izključene iz podpore oziroma jih ne bi smeli financirati. Platforma za pravičen prehod, ki jo je spostavila Komisija za bilateralne in večstranske izmenjave izkušenj in mnen, bi morala biti dopolnjena z letnim forumom za pravični prehod in regije, ki jih to zadeva, da bi lahko ocenili napredek, ki je bil dosežen s pomočjo sklada za pravični prehod. Odbor regij bo z veseljem z Evropsko komisijo tudi organiziral ta letni forum regij iz konteksta pravičnega prehoda. Težko bo se to uresničiti, ampak tudi najdaljša pot se začne s prvim korakom. Hvala lepa. Merci beaucoup. Najlepša hvala. poročevalcu naj povem, bom počakal, da si na danes slušalke, ekosok je prav tako pravil delo pri tem skladu za pravični prehod, zlasti sekcija Ekon. Danes se ukvarjamo s skladom za pravični prehod in tudi ekosoko bomo še dali priložnost na naslednji izmenjavi mnen, da predstavijo svoje mnenje. Zdaj pa Dominik Rike. Euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Želel sem podati tri pripombe. Najprej proračunska pripomba. Ne glede na to, kakšen bo rezultat pogajanj o večletnem finančnem okviru, Vemo, da bo zmanjkalo nekje 75 milijard, če uporabimo najboljši predlog, to je predlog komisije, verjetno pa bo ta znesek še precej nižji, glede na to, da nas Britanci zapuščajo. Novega denarja verjetno ne bo. Šlo bo za prerasporeditev iz postavk, tako da to sploh ni več vprašanje. Se pa vseeno sprašujem, kaj je z skladom za prilagoditev globalizaciji ta sklad za prilagoditev globalizaciji je nekako zajet v ta predlog. Tudi predstavnik z instituta Bruegel je to predstavil. Rekli so, da bi se morali zdaj bolj usmeriti na delovno silo, na prekvalifikacijo, na tistih delovnih mestih, ki bodo verjetno izginila, da ni nemogoče. Da bi tudi pri tem skladov prišlo do prerasporeditev iz kohezijskega sklada, da bi lahko nadomestil ali dopolnil sklad za prilagoditev globalizaciji. Če to drži, potem bomo imeli dvojno izgubo. Izgubili bomo sredstvo iz kohezijskega sklada in odpravili sklad za prilagoditev globalizaciji. Zato bi vas res pozval, da ste previdni pri proračunu. Druga pripomba bil sem presenečen na tem, da nekatere regije v Evropi že doživljajo zapiranje rudnikov. Celotna Valonija, naprimer, tudi regija Patkale, odkudar sam prihajam, sta zaprli rudnike, ki so bili pravzaprav sama gonilna sila gospodarstva v teh regijah in celotna industrija, ki je bila odvisna od teh energentov in tu črpajte na vdih, je doživela zaprtje rudnikov, potem tudi industrije, celo jeklarska industrija in metalurška industrija zaradi tega trpita. In nekaj podobnega smo že doživeli v enem drugem obdobju v drugih regijah, ampak očitno gre za pojav, ki se bo še širil. Komisija v svojih študijah sploh ne upošteva teh predhodnih izkušenj. In še tretja pripomba. Kot pripravljalec mnenja v odboru Tran imam še nekaj pripomb. Cilj tega sklada za pravični prehod je, da se zaprejo rudniki, kjer črpajo fosilno rudo. V redu, razumem ta cilj in željo ker je to skladno z zelenim dogovorom. Želite tudi pomagati pri preoblikovanju industrij, ki so odvisne od premoga. Tudi proizvodnja energije je seveda vezana na premog in na industrijo. 28 emisij prihaja iz prometnega sektorja, 82 od tega iz motorjev z notranjim izgorevanjem. In to je 82 odstotkov. Mi smo kot prometni sektor vodilni za industrijskim sektorjem z, ko gre za emisije. In tudi prometni sektor je seveda pomembno upoštevan v novem zelenem dogovoru. Imamo predloge, ki se nanašajo na obdobje 10, 15, 20 let, ampak zavedamo se, da se bodo stvari v prihodnje še veliko hitreje spreminjale. Ta prehod z motorja z notranjim zgorevanjem na električen tip motorja naj bi povzročil izgubo 6 milijonov delovnih mest. In to bo seveda na rodarsko industrijo in tudi na industrijo, ki je odvisna od premoga, precej vplivalo. Zato moramo preveriti tudi, kaj se bo dogajalo z tem energetskim prehodom. Boriti se moramo proti emisijami oglika. Kako bomo potem rešili problem rudnikov, industrije, prometnega sektorja. Vse to je treba upoštevati. Na vzhodu ali zahodu Evrope, vse povsod, industrija proizvodnje motorjev nadomešča zdaj intenzivne rudarniške industrije. Glede na to, kako obsežne posledice celo katastrofalne bomo nosili na področju zaposlovanja in sociale, je zelo pomembno, da bi se morali osredotočiti na socialno področje, na delavce, na prekvalifikacijo delavcev. Veliko bolj se bomo ukvarjali s temi vprašanji, kot s tem, kam bodo šla sredstva iz sklada. Upam, da bo komisija storila kaj s tem v zvezi. Imamo v prvi vrsti rudnike, potem industrijo, ki je odvisna od premoga in pa stare motorje, ki jih je treba nadomestiti. Hvala. Hvala lepa, kolega Rike, za ta zanimiv prispevek. Hvala za predstavitev vidika odbora za promet. Seveda je treba v razpravah upoštevati vse razsežnosti, zlasti ker se bo ta prehod zgodil sočasno. Zato je zelo pomembno, da tudi to upoštevamo. In poročevalce pozivam, da tesno sodelujejo tudi z drugimi odbori. Besedo pa zdaj predajam Rovani Plomb. So much, Najlepša hvala, predsedajoči. Tudi sama bi se najprej zahvalila predstavnikom Evropske komisije, pa tudi gospodu Klesu z Bruglem za predstavljena priporočila. Veseli me, da je naš poročevalec iz odbora Rigi prav tako z nami. Srečala sva se, da bi si izmenjala določena stališča glede uh, sklada za pravični prehod. Pravzaprav imam tudi sama podobne premisleke kot kolegi glede proračuna. Sredstev ne bo dovolj, kajti govorimo o denarju, s katerim bomo zagotovili, da bo tranzicijski proces pravičen. Ter eh, s katerim bomo tudi okrepili socialno razsežnost govorimo pravzaprav o zelenih naložbah in govorimo o naložbah v človeški kapital. Človeški kapital pa je glavni, glavni vir, glavni kapital v Evropski uniji, ki nam omogoča razvoj v naših družbah in zato sem prepričana, da moramo upoštevati priporočila glede socialne razsežnosti in glede tega, kako je potrebno sredstva iz tega sklada porabiti za naložbe v človeški kapital v prvi vrsti, sploh glede na to, da so sredstva omejena. No, poleg tega naj povem, da mi je všeč tudi eh, zamisel o razsežnosti enakosti med spoloma v tem procesu, kajti govorimo o tem, kako prekvalificirati, kako zagotoviti ponovno zaposlitev ljudi. In če govorimo o prometnem sektorju, vemo, da naprimer v železniškem sektorju ni zaposlenih dovolj žensk in da je potrebno število žensk v teh sektorjih povečati tudi v, to velja tudi za premogovniške regije, kjer bo prehod zelo intenziven. Poleg tega je tudi digitalizacija ogromna priložnost za večje vključevanje žensk, tako da mi je pravzaprav zelo všeč ta razsežnost enakosti med spoloma. No, ko govorimo o socialni razsežnosti, pa bi želela izpostaviti tudi kako pomembno je upravičenje določenih projektov. Naprimer, ali so izključene naložbe povezane s socialno infrastrukturo. Eh, no, danes govorimo o socialni infrastrukturi, ampak pravzaprav vse naložbe povezane s trgom dela, izobraževanjem in usposabljanjem. Eh, niso mogoče, če za nje ne obstaja ustrezna infrastruktura. Torej, če naprimer eh, izobraževalna infrastruktura ne bo zagotovljena v okviru tega sklada, potem bo potrebna specifična prednostna naloga, ki se bo financirala iz sklada za eh, razvoj. In enako velja tudi. Eh, ko gre za druge ukrepe iz socialnega sklada in sklada za regionalni razvoj. No, eh, podrobno sem prisluhnila razpravam in gospodu Cimasu iz skupnega raziskovalnega središča bi želela povedati, da platforma za premogovniške regije v tranziciji, ki jo je Eh, vzpostavil gospod Ševčevič skupaj z vami, kajti leta 2017 ste to podprli, da je bila to odlična pobuda z dobrimi rezultati, zlasti za Romunijo. Pri nas namreč zdaj pripravljamo strategijo za eno od glavnih premogovniških regij, eh, kjer se bo seveda tudi zgodil prehod. Eh, mislim, da je pomembno, da sodelujemo, da pripravimo dobro mnenje, da pravočasno vložimo predloge sprememb ter da se posvetujemo s kolegi iz odbora regiji ter ekosoka, e, tako da se vsem zahvaljujem za današnjo razpravo. Merci beaucoup, cher collègue. Najlepša hvala, kolegica. Uh, gospod Amaru je naslednji. Ja, Najlepša hvala, predsedojoči. Govoril bom portugalsko. Najprej naj se vam najlepše zahvalim za razpravo, v kateri ravno kar sodelujemo. Eh, rad pa bi povedal vsem pročevalcem in pročevalcem v senci, da jih čaka zelo intenzivno delo. Danes smo slišali prispevke različnih eh, govornikov. Eh, sam sem v Bruslu šele nekaj mesecev ampak pravzaprav v tem vidim prednost, kajti zdaj se sprašujem, ali morda česa nisem prav razumel, mi kaj ni jasno, ali pa gre dejansko tu za neke zelo ambiciozne načrte, z, ki zasledujejo cilje, ki jih podpira tako leva kot desna stran spektra. A, pa vendarle vse skupaj ne bo funkcioniralo. Tu vidim eh, kolege iz odbora za kmetijstvo, eh, čeprav ne govorimo o kmetijskih vprašanjih, eh, kolege z drugih področji. Ampak in morda pravzaprav bi se tu morali zgledovati po programu od Eh, polja do krožnika. Kaj ti ta je eh, vsaj medijsko odlično podprt. Zastavlja pa se vprašanje, če bomo kaznovali kmete, ne bo ničesar na krožniku če bomo ošibili kmete, bomo v težavih, težavah, istočasno pa se vsi zauzemamo za razogličenje, zauzemamo se za varstvo okolja, vsi se strinjamo z zelenim dogovorom. Seveda, to je vendarle samo umevno. Ampak, e, če se strinjamo s temi ambicioznimi cilji, Eh, se moramo ozreti tudi, kdo je v igri. Eh, ozreti se moramo po regijah, ki so v igri. Govoriti moramo o evropski solidarnosti, predsedujoči. Eden od strokovnjakov je dejal, da regije, ki želijo izvesti razogličenje, in ne razumite me narobe, sem za razogličenje, ampak vendar se lahko zgodi, da te regije eh, v ta namen ne bodo prejele sredstev iz sklada za pravični razvoj, ker pač ne bodo izpolnjevale kriterijev. Eh, če želimo ustvariti finančna sredstva, če želimo eh, izvajati marketing, potem potrebujemo tudi ustrezno vsebino, potrebujemo dober program. Eh, seveda, ko komisija stvari predstavlja, vse zveni zelo dobro, ampak zdaj pravzaprav potrebujemo eh, nek srečen zakon. Eh, kar naenkrat pa je vse strah, ker denar je za vse ni dovolj. Pri nas na portugalskem imamo pregovor, da nekdo poskuša biti hkrati mačka in miš. Eh, da vzame na enem koncu eh, in da na drugem in obratno. Eh, torej, imamo sredstva, ki pa ne bodo dovolj ne za kmetijstvo, ne za razogličenje, ne za pravičen prehod. In to govorim z vsem spoštovanjem. No, omenjeno je bilo, da je potrebno poštevati tudi ekonomske vidike, da potrebujemo ekonomske analize, hkrati pa tudi socialno razsežnost, zato da ne bomo nikogar pustili ob strani. Tako da ne vem, ali res česa nisem razumel, ali imam enostavno premalo izkušenj kot evropski poslanec, ali pa Eh, je morda tu eh, v igri kaj drugega. Govorimo konec koncev o politikah. In eh, če imamo visoka pričakovanja, in sam sem poln pričakovanj, potem sledi tudi velika frustracija. In zato vas pozivam. Potrebujemo ambiciozno Evropo in Evropska komisija je ambiciozna, zastavila si je jasne cilje, vendar pa je potrebno uh, temu dodati tudi konkretne načrte, kajti sicer bomo naredili veliko napako. Uh, Ne želim pa, da bi prišlo do te napake. Potrebujemo bolj zeleno Evropo, eh, bolj zdravo Evropo, hkrati pa tudi dobro eh, industrijo in dober eh, družbeni razvoj. Zato moramo biti dovolj drzni, da rečemo, ti načrti nimajo nobenega smisla. Najlepša hvala. Merci beaucoup, notre collègue. Najlepša hvala. Kolegica Krvenjo, najlepša hvala, tudi sama bom govorila portugalsko. Najlepša hvala. Najprej zahvala poročevalcu, poročevalcem v senci, predstavnikov komisije in vsem uh, govornikom za vse prispevke, ki smo jih danes slišali. Uh, bi pa pozvala komisijo, da razmisli o pomisleku, ki ga imam. Namreč uh, Mislim, da vsi navajamo vedno znova enake argumente, pa tudi enaka vprašanja, ampak dokler ne bodo naši pomisleki v zadostni meri upoštevani, dokler ne bomo imeli občutki, občutka, da se kdo na to odziva, bomo eh, to vedno znova izpostavljali. Prehod na brezoglično družbo je nek etični predpogoj. Uh, pravzaprav je to etična nujnost za naravo, za človeka, za prihodnost. Glede tega se vsi strinjamo. Vendar pa ta prehod uh, mora biti pravičen in uravnotežen. In eh, seveda si tu vsi želimo, da bi bil zeleni dogovor čim bolj uspešen. Nihče ne želi, uh, da bi eh, to kakorkoli ogrozilo evropski projekt. In če si želimo vse to, potem za to potrebujemo tudi zadostna sredstva. Eh, ampak tu vidim težavo in morda me lahko komisija popravi. Eh, ugotavljam namreč, da so države članice sedaj prisiljene kombinirati sredstva iz sklada za pravičen prehod s kohezijskimi sredstvi. In v takem scenariju eh, ugotavljamo, da eh, to pravzaprav v praksi pomeni znižanje sredstev za kohezijsko politiko, za kmetijsko politiko. In to za države članice, kot je Portugalska, pa tudi eh, druge države, Eh, ker ti ne gre pravzaprav samo za Portugalsko. Eh, države, ki nimajo eh, oglično intenzivnih sektorjev, bodo iz sklada za pravičen prehod dobile manj denarja, pa čeprav so veliko vložile v prehod na obnovljive energije, naprimer. In v naslednjem večletnem eh, finančnem okviru bodo te države eh, imele veliko težav. Ne vem, morda se uh, motim, nisem tu šele od začetka tega mandata, sem poslanka že dlje, ampak uh, ko vse to opazujem, se mi zdi, da je celoten proces povsem nepravičen. In zato bi si želela, da to popravimo. Sicer pa popravite mene, če slučajno stvari narobe razumem solidarnost med državami članicami je potrebno krepiti, ne pa še biti, kajti sicer bo to negativno vplivalo na Evropsko unijo in tudi na usodo evropskega projekta. Najlepša hvala. No, ravno to je namen našega srečanja, da zastavimo ključna vprašanja, da eh, razčistimo morebitne nesporazume, pridobimo dodatne informacije in res pozivam komisijo, da opravi to zahtevno delo, da si zabeleži vsa vprašanja in pomisleke, ki so bili izpostavljeni v eh, razpravi in da nam potem na koncu poda odgovore. Zdaj pa dobi besedo naš podpredsednik. Najlepša hvala, predsedujoči. Želel bi biti zelo natančen, tako bom, da bom govoril polsko. Jest faktem in so do tega. No, zeleni dogovor je dejstvo, je realnost in mislim, da o tem ni več potrebno razpravljati. Uh, Prav tako pa menim, da potrebujemo ambiciozne cilje, eh, visokoleteče cilje in načrt, o katerem govorimo pod naslovom zeleni dogovor, je vsekakor prava pot. Tu je pravilna odločitev. Žal pa tu slišim različne komentarje, ki me nekoliko skrbijo. Sprašujem se, kako bomo dosegli te cilje in eh, kakšne stroške bo to za sabo potegnilo. Kaj ti, eh, slišal sem nekaj, kar pravzaprav vemo že nekaj časa, namreč, da bo kohezijska politika tista, iz katere se bo v veliki meri financiral energetski prehod. Kaj to pomeni? To pomeni, da se ta denar ne bo porabljal za druga področja, za podjetja, za lokalne oblasti, za nevladne organizacije po vsej Evropski uniji. Skratka, za tiste akterje, ki eh, pravzaprav eh, v pravičnem prehodu ne bodo igrali pomembne vloge. In to pravzaprav pomeni, da razgrajujemo kohezijsko politiko za prihodnost, čeprav je to najučinkovitejša evropska politika poleg SKP. No, slišal pa sem danes še nekaj. Eh, in veseli me, da smo v naši razpravi tako iskreni. Vemo, da obstajajo določena sredstva, ki pa ne bodo zadostovala za doseganje zastavljenih ciljev. Morda bomo z njimi zadostili socialni razsežnosti, ampak to je vse. In mislim, da enostavno ne govorimo dovolj o tem, kje bomo dobili sredstva za še vsa ostala področja, ki jih bo potrebno financirati. Eh, potrebno bo eh, prenašati sredstva kohezijske politike e, iz enih držav članic in ta denar namenjati drugim državam članicam. In res se sprašujem, če je to prava rešitev. E, zato pozivam vse, da bodimo bolj realistični, bodimo pa tudi zelo specifični. Eh, kaj ti eh, govorimo o naši prihodnosti in jo prihodujemo nekako v nekih roza tonih. Govorimo o tem, da bodo rudniki postali turistične znamenitosti. Pomislimo, koliko imamo rudnikov in koliko muzejev potrebujemo. Mislim, da jih res ne potrebujemo toliko. Eh, sploh glede na to, da to vrsti muzeji v vseh državah članicah že obstajajo. Eh, ne smemo pa pozabiti, da so tu dejanski ljudje, ki bodo izgubili svoje delo. Lahko je reči, da naj vzpostavijo podjetja, ustanovijo podjetja in postanejo podjetniki, ampak kako realistično je to, kajti konec koncev podatki kažejo, da 80 odstotkov vseh novo ustanovljenih podjetij v prvem letu bankrotira. Uh, Tako da moramo eh, v razpravi najprej pojasniti evropskim državljanom, kako želimo doseči naše cilje in kako bomo vse, kar smo si zadali, financirali. Kajti, eh, glede na to, kakšne so stvari trenutno, nimamo pravih argumentov za naše argumente, razen tega, da je potrebno opustiti premok in to je čisto na mesto. Nimamo pa nekih alternativnih rešitev za tiste, ki bodo prizadeti zaradi prehoda. Kot so ustrezno opozorili naši strokovnjaki, je, govora, je govora tu o več sto tisoč ljudi po Evropski uniji, ki jih ne bo mogoče čez noč enostavno premestiti iz enega sektorja v druge. Tako da sam vidim stvari sledeče. Uh, Eh, odločili smo se, da zapustimo staro hišo, ker je uh, grda, ker uh, nam ni več všeč, zgradili bomo novo in to je v redu. Ampak bodimo iskreni, v tem trenutku si lahko uh, privoščimo samo temelje za novo hišo, nihče pa ne ve, kaj bomo naredili potem. Hvala lepa. Merci beaucoup, cher. Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Colega Buda je naslednji. Domnule predsednik, mulțumesc, mulțumesc și vorbitorilor în această după. Najlepša hvala predsedujoči, najlepša hvala vsem današnjim govornikom. Razprava je bila zelo zanimiva. Za začetek pa eh, naj izpostavim, da je pot upak odlakovana z dobrimi nameni in v današnji situaciji, eh, ko se soočamo s tem predlogom komisije, eh, ne vem, ali bi morali eh, nekako potegniti zavoro ali pa eh, predlog zavrniti. Ampak eh, kje je denar? Dejansko nimamo denarja, da bi zgradili to hišo, ki jo je omenjal predhodni govornik teh 7,5 milijard evrov, kot je bilo danes rečeno in kot poslušamo že dolgo, eh, naj bi prišlo izven večetnega finančnega okvira. Pa vendarle, države članice se še niso dogovorile niti za finančne vojnice za druge politike, ki jih financiramo na evropski ravni. Potem drugič, ali kdo dejansko verjame, da bomo sprejeli eh, znižanje sredstev za kohezijo in kmetijstvo na račun tega sklada? Eh, glede na to, da je denarja na obeh področjih že tako premalo. Bodite resni, to je nespremljivo. No, veliko je govora tudi o socialni razsežnosti, kar je seveda zelo pomembno. Ljudje seveda morajo uh, biti sposobni preživeti. Uh, no, na prosojnicah in predstavitvah, ki smo jih danes videli, uh, je bilo govora o premogovniških regijah in tako dalje, nismo pa govorili o povezanih sektorjih, ki bodo ravno tako prizadeti zaradi zaprtja rudnikov. Prav tako nišče ni omenjal drugega pomembnega vprašanja. Če zapremo rudnike, naprimer v Romunije, 3,7 eh, odstotkov energije iz omrežja prihaja iz rodarstva. S čim bomo to nadomestili? potrebujemo to elektriko in prosimo komisijo, naj odgovori na to vprašanje, s čim bomo nadomestili to energijo. Nimamo vas čas vetra, nimamo vas čas sonca, elektriko pa potrebujemo, odkje naj jo dobimo. E, in mi smo zdaj tu v Evropskem parlamentu in govorimo o vprašanju uh, emisij in tako dalje, govorimo o tranziciji, uh, ampak nišče ne ve, kaj naj naredi, naj vlaga v, v eh, določene tehnologije ali ne. Potem je tu še jedrsko vprašanje, ki ga ni nihče omenjal. Bomo z jedrsko energijo nadaljevali ali jo opustili? Nismo dobili odgovora na svoje vprašanje, kako bomo ustvarjali energijo v prihodnje. Eh, in pa še eno vprašanje, ali ne bi bilo bolj učinkovito vlagati v tehnologije povezane z generacijo elektrike eh, in na ta način zmanjšati eh, emisij eh, CO2. Ne moramo se obnašati, kot da smo bogovi, imamo kar pač imamo na tem planetu in realistično reševati probleme. Kateri je torej potem naslednji sektor, ki ga bo komisija vzela na piko, potem ko bo opravila z, rudarni, z rudniki? Eh, kaj bomo naredili s temi sektorji. Mislim, da potrebujemo zelo resno razpravo. Predvsem pa je to vprašanje financiranja, odkot bomo vzeli denar. Eh, in eh, potem je tu seveda še vprašanje, s čim bomo dejansko nadomestili ta izpad elektrike. Hvala. Najlepša hvala, gospod Solis Perez. Gracias a todos los ponentes, a los expertos hvala lepa vsem strokovnjakom, ki so govorili o pravičnem prehodu. Se strinjam z vsemi kolegi, ki jih skrbi ta sklad. Seveda so potrebe jasne. Evropske regije morajo storiti korak naprej na področju energetskega prehoda v smeri brezogličnega gospodarstva in tem regijam je treba pomagati skladom za pravični prehod. Ampak ta sklad ni vedno zelo pravičen kaj se dogaja. Ta sklad kaznjuje tiste regije v Evropi, ki so opravile svojo domačo nalogo. Govorim o primeru Španije. Španija, regija Asturias, odkudar prihajam, pa tudi druge regije, Aragon, Kastilja in Leon in podobno, so storile ogromno. Te regije so bile zlasti moja res rodarske regije in so storile veliko za to, da so zaprle te regije. Lani so zaprle zadnji premogovnik in zadnjo elektrarno na premog. Rezultat je, da smo doživeli velik gospodarski udarec, več je brezposelnosti, brezposelnosti mladih in dodaten rezultat tega je, da se ljudje selijo iz teh regij. ta gospodarski prehod bo imel vpliv na državljane in na zaposlovanje. V moji državi je bilo to jasno vidno. Zato prosim, da sklad za pravični prehod upošteva tudi merilo, kot je izseljevanje, brezposobnost, brezposobnost mladih. Tega do zdaj ne upoštevamo. Regije, ki so opravile svojo domačo nalogo, so zdaj kaznovane. Poleg tega bi morali upoštevati tudi ambicije, kaj to pomeni. Sklad mora biti povezan z jasnimi zavezami na področju podnebnega prehoda in z zavezami, kar zadeva razogličenje. Sklad za pravični prehod in eh, sklad za regionalni razvoj sta podhranjena. Upoštevati pa je treba tudi državno pomoč, če se bo ta dopustila v okviru sklada za pravični prehod. Ne vem, kaj se bo zgodilo z skladom za regionalni razvoj. Govorili smo o kohezijski politiki, nikakor ne moremo kohezijske politike nadomestiti s skladom za pravični prehod in se strinjam z vsemi pomisleki kolego. Hvala. Hvala lepa, gospod Kruk. Panie przewodniczący. E, zgodnie z przedłożeniem komisji celem e, funduszu jest umożliwienie. Gospod predsednik. Cilj sklada je, da omilimo socialne, gospodarske in okoljske posledice energetskega prehoda. Predsednik je pravilno povedal, gre za to, kako učinkoviti bomo in kako uspešni bomo tudi na koncu, ampak ali bomo res lahko uspešni, če imamo na voljo teh izhodišnjih 7,5 milijard evrov? To vprašanje si vse čas postavljen in eh, mnogi se z mano strinjajo, da je to res zmerna, majhna količina denarja in eh, s tem ne moremo, ne vem, kako vplivati na prehod končna številka ne bi bila 100 milijard evrov, ampak tukaj zajemamo mm, posojila, nacionalne prispevke, celo zasebna sredstva in tako naprej. Potem pa govorimo še o transferu, dodelitev, o količniku od 1,5 do uh, eh, 3, ampak vse to je dokaj nejasno kohezije bo manj v primerjavi s prejšnjimi programskimi obdobji. Če bomo s tem zmanjševanjem nadaljevali, bodo regije in pa države članice še teže dosegale cilje kohezijske politike. Potem pa je tu še tehnološka neutralnost. Obveznosti v zvezi s tem so velik izziv. Spomnimo se, sklepov oziroma odločitve iz decembra 2018. Države članice želijo prosto odločiti o tem, kako bodo dosegle podnebne cilje v tistih uh, državah, ki so izredno vezane recimo na premog, kot je Poljska ali pa na plin. Potem je tukaj še jedrska energija. Vključiti moramo izvedljive rešitve. Danes smo slišali veliko predlogov in na podlagi vsega slišanega se mi zdi, da je še težje, da bi, da bi se lahko uspešno spopadli s tem prehodom, na katerega sploh še nismo pripravljeni. To jasno izhaja iz današnje razprave. Upam, da bo komisija odprta za razpravo, kajti eh, potrebujemo veliko sprememb, če želimo, da bo ta sklad uspešen. Hvala, Venus. Demandez la parole.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 Tu so prebivalci regij, ki eh, že dolgo eh, poteka pridobivanje energije. Eh, to velja za Makedonijo in nekatere druge regije znotraj Grčije. Politika, ki jo imenujemo zeleni dogovor ali pravični prehod, Eh, ni eh, nekaj novega, ampak je to rezultat liberalizacije v energetskem sektorju. Eh, v Grčiji to dobro poznamo. Eh, opustili smo državno lastništvo, poceni prodali eh, zmogljivosti in eh, grško ljudstvo je plačalo ceno za to, kajti bistveno so se povišale cene električne energije za končne porabnike. Vse to je šlo, je bilo seveda voda na mlin velikih monopolov. Eh, sledilo pa je še dodatno. Uh, uh, Dodatna obdavčitev grškega ljudstva, ki zdaj plačuje za prehod na obnovljive vire energije. Zdaj se številne se bodo zaradi novih načrtov še številne obstoječe elektrarne zapirale in to bo seveda še povečalo stroške. Seveda bi lahko zmogljivosti na nacionalni ravni eh, modernizirali, jih prilagodili tako, da bi bile emisije eh, nižje in prilagodili energetsko mešanico. Eh, in ravno zato seveda ljudje nasprotujejo tako politiki desne vlade kot politiki Sirize. Ljudje zavračajo te načrte in želimo, da se zagotovi tehnologija, ki bo skladna z zadnjimi znanstvenimi dognanji. Eh, ustrajamo, da se lokalna proizvodnja ohrani in da se jo prilagodi, da bo spoštljiva do okolja. Zlasti pa je ključno, da se pokrije energetske potrebe tako, da se ne bo povečala odvisnost od e, plina, ki ga kupujemo iz eh, tujine. Seveda lahko e, preidemo na zeleno energijo in na energetsko mešanico, ki bo bolj prijazna okolju, ampak to bo terjalo drugačno načrtovanje znotraj države. E, Eh, potrebno je torej eh, centralno načrtovati razvoj gospodarstva in na ta način bomo dejansko lahko rešili ta problem. Energetika je stvar eh, vseh ljudi. Nihče ne sme biti obsojen na energetsko revščino. In pomankanje energije ne more biti damoklejev meč če ljudje ne bodo eh, zmogli plačevati eh, računov za elektriko v večini 600 evrov, to lahko pomeni, da bodo njihove hiše končale na eh, dražbah. Kolega Bekajnen, izvolite. Govoril bom finsko. Najlepša hvala za zelo zanimive predstavitve. Dovolite mi par besed. Namreč, šote danes sploh nismo omenjali. Pri nas na Finskem proizvedemo okrog dvajset teravatov energije iz šote, in to vsako leto to je dvakrat toliko električne energije, kot jo porabi Estonija na leto. Torej tudi pet, eh, šota je fosilno gorivo. In eh, seveda moramo obravnavati tudi vprašanje šote, zato bi želel, da se to v poročilu naslovi. Pri nas na finskem je šota izredno pomemben sektor. No, zdaj pa imam še vprašanje. Pravila o državni pomoči se strogo spoštujejo v povezavi z uporabo sklada za pravičen prehod. Prosim za pojasnilo. Trenutno imamo regionalne eh, sklade, imamo kohezijske sklade in eh, tam imamo določene odstotkovne omejitve. Recimo, določene regije na finskem ne dobijo nobene podpore za naložbe. V okviru sklada za pravičen prehod pa takšna pomoč včasih ne bo možna zaradi pravil o državni pomoči. No, tukaj pa si lahko pomagamo z javnimi naročili, recimo, ko gre za sektor šote pri nas. Hvala, hvala, da ste zastavili tudi vprašanje o državni pomoči. Tudi to bo zelo pomembno vprašanje, o katerem eh, bomo morali razmišljati, ko bomo preučevali uh, Eh, vse predloge za naše poročilo. Stefan Bižum. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala lepa vsem za zelo kakovostne prispevke. Slišal sem eh, veliko pomislekov in na tej točki razprave bi predlagal, da se eh, ozremo po več optimizma. Prizadevamo si za rešitve, s katerimi bi zagotovili uspešen energetski prehod. Vemo, kaj je na kocki, vemo, eh, kje so težave in v prispevkih smo slišali, da si vsi zastavljamo vprašanja o obnovljivi energiji na severu, na jugu, na vzhodu, zahodu, povsod iščemo alternative za premog. Govorimo o sončni energiji, eh, iščemo rešitve za jutrišnjo Evropo. In del teh rešitev že obstaja v današnji Evropi eh, na, v najbolj oddaljenih regijah. Francoske čezmorske regije so zelo uh, učinkovite, ko gre za sončno energijo, uh, eh, veterno energijo, uh, pa tudi geotermično energijo kot azori. In zato vas pozivam, da se obrnete na nas in da skupaj ustvarimo alternativne rešitve za obnovljive vire energije. Pogosto govorimo o tem, da je Evropa priložnost za čezmorske regije. Uh, In ko gre za raziskave pri eh, obnovljivih virih energije, pa so čezmorske regije lahko virna vdiha za Evropo. To sem želel povedati. Hvala. Najlepša hvala, kolega Rupe. Eh, Ače, gerbimo spremljenike, gerbimo kolegos. Eh, hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi. Najprej bi komisijo opozoril na en vidik. Komisija je predložila poročilo, no, Litva pa je vključena v območja iz NUC-2. To izvira še iz leta 2016. In mislim, da je to izredno pomembno, ko gre za sklad za pravičen prehod. Moramo se izogniti napakam v prihodnje. No, kakorkoli že. Ko se vse skupaj enkrat začne vrteti, moramo čim bolj izkoristiti vse procese, ki potekajo. Ta pro, proces um, mora uh, zdaj biti koristen za celotno Evropsko unijo in pa za posamične regije. Komisija si je zadala zelo ambiciozne cilje. Ampak finančna ovojnica pa je zaenkrat še nekako bolj neopremljiva, kajti nimamo še večletnega finančnega okvira. Dobro bi bilo, če bi jasno vedeli, kakšne so možnosti financiranja za daljše obdobje, tudi po sedemletnem Eh, okviru, tako da bomo lažje razmišljali o resnih naložbah, kako komisija razmišlja o tem. Poleg tega menim, da moramo graditi tudi na obstoječih izkušnjah. V Evropski uniji imamo določene regije, kjer so prenehali uporabljati jedrsko energijo. Lokalni organi so se morali soočiti z ogromnimi težavami v tem primeru, ampak bili so uspešni in mogoče se lahko opremo na njihove izkušnje. Tudi v Litvi, recimo, imamo podobne izkušnje, razgrajujemo namreč našo jedrsko elektrarno. Zelo pomembno je, da se v regijah ustrezno pripravimo. Le z dobrim pripravljalnim delom bomo zagotovili, da ne bo velikih socialnih težav. Treba pa imeti pred očmi tudi dejanske potrebe samih regij. Mogoče regija danes potrebuje druge stvari, kot jih bo čez 10 ali 15 let, tako da moramo na vse skupaj gledati širše, tako da lahko preučimo, kje lahko recimo uporabimo uvozno-izvozne scheme, kako je s proizvodnimi kapacitetami v posamični regiji. Le na ta način bomo lahko zagotovili varno prihodnost za vsako regijo, ljudem pa se ne bo treba seliti med regijami. Mislim, da so kolegi spostavili celo vrsto zanimivih zamisli. Dejstvo je, da bomo morali trdo delati. Hvala lepa.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 Imamo cilje, nimamo pa jasnih zamisli niti denarja. Tako ne vedeli, kje je stacija, ampak v dodatku imeli švedomoj žehbatorov. To je tako, kot da bi se okrcali na hitri vlak, ne da bi vedeli, kakšna je končna postaja. Mislim, da nas stvari niso popolnoma jasne. Zelo sem vesela, da sem na tem sestanku. Sicer sem članica odbora NV in tam nimamo oziroma nam manjka to vrstnih ekonomskih premislekov. uredbi manjka celosten pristop. Treba upoštevati družbo, eh, gospodarstvo, cene, cene emisij. O vsem tem se eh, mi eh, sicer pogovarjamo, ampak iz uredbe pa te stvari ne izhajajo prav jasno. Sama prihajam iz regije Vaupčeh, iz Polske. tam smo zaprli rudnike premoga nekje v 90-ih letih. Ampak situacija tam je še vedno slaba. Na polskem je BDP v znesku 75 odstotkov poprečja Evrope, v tej regiji, ki sem omenila, pa 50 odstotkov. Kljub vsem naložbam polske vlade, različne projekte so tam poskušali izvesti. No, govorimo o 7,5 milijardah evrov. To naj bi bil svež denar, ampak dejansko gre za denar prenešen iz drugih uh, programov. Pravzaprav naj bi to uh, bilo neko vzvodje, da bi dobili eh, milijon uh, evrov, ampak dejansko si lažemo. Sami sebe prenašamo na okrog. Državom članicam je treba jasno povedati, koliko denarja potrebujemo ministri za finance v državah članicah ne bodo potrošili denarja na zgolj slogane, vse skupaj mora biti jasno razdeljeno, sicer ne bomo uspešni. Mislim, da sami sebe prenašamo na okrog, prenašamo na okrog in eh, se ukvarjamo z neki ukrepi, z nekimi svežnji, ampak eh, to je absurdno. mislim, da z našimi ukrepi, recimo, ko uvajamo nove prevoznike iz Polske v Nemčijo, um, povzročamo veliko več emisij, potem, kadar sekamo drevesa, nas uh, to izredno skrbi, skrbi nas tudi za kmetijstvo. Uh, kmetje pa opuščajo kmetovanje in tako naprej. Potem še sodelovanje z državami iz Merkosura, pa si rečemo, ja, no, mogoče kmetijstva ne bo več v taki obliki, ampak nekako bo vse skupaj že delovalo. Eh, mi trenutno govorimo o energetsko intenzivnih ehm, dejavnostih in da je treba zmanjšati emisije. No, potem pa je takole, lahko zapremo naša podjetja in pa začnemo važiti iz Kitajske. Recimo, lahko govorimo o baterijah za električne avtomobile. Tukaj so spet pomembne tiste države, ker imajo dovolj eh, litija. Se vem, o tem bi morala govoriti v drugem uh, odboru, ne o tem, ampak mislim, da moramo imeti pragmatičen pristop. Treba je razmisliti širše. Mi ne bi bili vodili na svetu, a ne? Hvala lepa. Izvolite, kolega. Zadaj. Panie przewodniczący, wysoka komisjo, wątpliwości budzi zaproponowany zakres. Prze... Hvala, predsednik. Spoštovani kolegi. Imam pomisleke eh, glede obsega sredstev za sklad za pravičen prehod. Premalo se govori tudi o tehnološki neutralnosti. To je problem. Če pomislimo na sklepe sveta, v skladu s katerimi eh, lahko države članice same odločijo, kako bodo dosegle cilje podnebne neutralnosti, je tako, da potrebujemo uspešna orodja. To velja tudi za Polsko. Sredstva v skladu bi morala biti svež denar, ne pa zgolj prenešen denar. Komisija predlaga določene dodelitve, tudi države članice morajo precej prispevati, ampak mislim, da utemeljitve ne zadostujejo. Poljska bo precej prizadeta eh, s temi omejitvami. Mi smo proti temu, da se prenaša denar eh, iz nacionalne kohezijske politike v sklad za pravičen prehod. Taki prenosi bi bili upravičeni samo, če bi jih eh, vključili že dovolj zgodaj, takrat, ko načrtujemo s podnebjem povezane stroške. Sklad za pravičen prehod bi moral omiliti ekonomske in socialne posledice, hkrati pa bi moral tudi pomagati strukturirati ta prehod. Zdaj pa res še sklepna misel. Kolega Šinlas bo še enkrat dobil besedo, čeprav je že komentiral svoje. Potem pa pet minut dobi vsak strokovnjak, če želite kaj ne povedati. Dobro, odlično potem bo komisija imela na voljo več časa, da se odzove. In še par sklepnih pripomb poročevalca in sam potem še par besed na konec. Govoril bom nemško. E, imam več komentarjev. Prvi je namenjen temu odboru, sekretarjadu, predsedniku. No, danes je prišlo do precejšnje izmenjave mnenja, ampak omejeni smo bili uh, z nekim starim modelom vodenja, tako da ni prišlo do prave izmenjave mnen. Eh, mogoče bi moral predsednik v prihodnje razmišljati o modelu razprave. Uh, No, o tem, kar smo se danes pogovarjali, pa lahko rečem, da so se mi določena obzorja odprla, tako da bi se želel uh, lotiti parih vprašanj. No, kadar želimo uh, razrešiti probleme, moramo včasih biti kar strogi. Naša naloga je, da najdemo rešitve za prihodnost. In zato bi spomnil člane odbora, da smo se kot parlament odločili, da bomo čim prej eh, prenehali uporabljati fosilne vire energije. No, ampak eh, v mnogih eh, odborih pa potem slišimo, ja, tukaj pa to ni mogoče, tole pa bi bilo tukaj prevečno, zdaj se vprašamo, kako naj oblikujemo našo prihodnost. Slišali smo uh, uh, kolege, no in uh, zdaj imam tukaj še en komentar za kolega, ki je še tukaj, gospod Bižu, tukaj ste še. Uh, Hvala lepa za vaš komentar v zvezi s tehnologijo prihodnosti. No, treba je zagotoviti spremembo, ampak kako bo eh, z izvozom? Nemčija je dolgo časa bila vodilna eh, tehnološko gledano in eh, potem prišlo do izvažanja in eh, eh, industrija pri nas se je potem vse čas slabšala. Torej, morali bi več investirati v nemško, v nemško industrijo in morali bi ostati vodilni na svetovni ravni. Enako velja tudi za veterno energijo. Tam smo bili zelo močni. Zdaj pa izvažamo vse skupaj v jugovzhodno Azijo in pa v Severno Ameriko. Uh, tam uh, si ljudje lahko pogledajo, kako to počnejo uh, evropejci. No, potem še kolega, uh, ki je že odšel, ravno v Aragonu imamo že en projekt, kjer evropski raziskovalci uh, skušajo um, sestaviti neke vrste so, so, solarno peč. Uh, gre za tehnologijo, ki bi jo lahko prodajali uh, v Afriko ali pa na kit. Kitajsko in tako naprej. V prihodne uh, eh, bomo eh, videli, uh, kako se lahko spopademo tudi s takimi pomankljivostimi. Uh, no zdaj pa še uh, v zvezi z jedrsko energijo. Danes imamo možnost, da lahko hitro zapustimo jedrsko energijo. Poglejmo si primer v Združenem kraljestvu, tam že 50 let eh, gradijo neko elektrarno, pa še zdaj ni dokončana, več milijard je že pogovnila. Če bi vso to energijo v, nekako usmerili uh, v prehod, bi nam šlo bolje. Torej, mislim, da se je treba namesto na jedrsko energijo uh, raje osredotočiti na energetski prehod v Evropi. Bon, tu regrettes les, les discours, tu regrettes. Obžaluješ eh, vse te dolge prispevke, sam si dvakrat govoril, dvakrat zelo, zelo dolgo. In če razprava ni organizirana, nastane anarhija. In kot drugo, smo so zakonodajalec. Zato je treba pač priznati, da tisti, ki bodo nosili odgovornost za delo na tem skladu za pravični prehod. Ko smo slišali strokovnjake in poročevalce komisijo, prevzamejo svojo odgovornost. Zastavili smo vprašanja, predstavili smo stališča, slišali smo govor, vse lepo in prav. Ampak smo šele na samem začetku preučevanja tega predloga v skladu. Razprava je bila zelo bogata za prvo izmenjavo, bila je zelo zanimiva. Zanimivo je bilo videti, da so stališča sicer malce raznolika, ampak vseeno se vsi zavedamo, kako resno je to vprašanje. Vsi se zavedamo, da je zelo pomembno dobro pristopiti k temu predlogu uredbe, če želimo doseči cilje, ki smo si jih zadali. Zdaj pa res besedo predajam za dve minuti, ker naj bi bil tu tudi ekosok in je sodeloval pri naših razpravah, tako da vam dajem besedo, nisem vedel, da ste tu. Besedo vam zdaj pr predajam, ampak s predsednikom ekosoka sem se že dogovoril, da bo tudi vaša institucija še prišla v naš odbor, ko se bomo pogovarjali o tej tematiki. In takrat boste dobili besedo za veliko dlje časa in boste lahko bolj podrobno predstavili svoje stališče, tudi v zvezi s skladom za pravični prehod. Gospa Vitan, izvolite. Dve minuti. Si, grazie, presidente. Eh, Parle... Hvala lepa, predsednik. Bom govorila italijansko. Sem poročevalka iz Ekosoka, sem članica druge skupine. Ne bom predolga, ker smo veliko že slišali. Seveda se mi strinjamo s tem predlogom komisije v zvezi z zelenim dogovorom, navdušeni smo nad tem predlogom, vendar tudi nas določene stvari še malce begajo, zlasti v nekaterih delih tega predloga. Nasplošno gledano pa si želimo, da bi sklad za pravični prehod ne bil omejen zgolj na financiranje projektov za razogličenje, temveč da bi ga lahko uporabljali tudi v druge namene. Skrbi nas, da bi utegnilo priti do dodatnega zmanjševanja deleža financiranja v ESF plus in v skladu za regionalni razvoj. Bojimo se tudi, da če ne bo zagotovljeno stalno spremljanje, stalen nadzor, stalno preverjanje dodeljevanja sredstev, potem bodo ta ista sredstva verjetno ne imela učinka, kot bi si želeli, da bi ga imela. Samo še nekaj želim izpostaviti. Druge zadeve smo namreč že slišali. Zavedamo se, da bi morali po enotiti vsaj nekatere ukrepe. Danes živimo v globalnem med seboj povezanem gospodarstvu. Tako da zaprtje rudnika na Češkem lahko seveda privede tudi do tega, da je podjetje, ki je naprimer proizvajalo X proizvod in ki je pomagala potem temu rudniku pri črpanju rude, da se znajde v težavah, pa je lahko to podjetje na nizozemskem, v Španiji ali kjerkoli drugod. Se pravi, nekaj, kar se zgodi v eni državi, ima lahko posledice tudi v drugi državi. Bojimo se tudi za nekatere delavce, lokalni organi namreč niso dolžni predstaviti teritorijalnih načrtov. Obstajajo pa seveda določene dejavnosti, ki jih bodo ukinili, kar pomeni, da ti delavci ne bodo bili deležni ne prekvalifikacij, ne dodatnega usposabljanja, ne nobene pomoči pri iskanju novega dela. Državna pomoč. Tu se je že zagotovila določena mera prožnosti, ampak zdi se mi, da bi morali to prožnost še okrepiti precej. zato ker je to edini način, da se države lahko soočijo z nepredvidenimi dogodki. In še sklepna misel. Trajnostni razvoj, podnebni ukrepi, vse to ima svoj pozitivni učinek. Privrčevati moramo pri stroških, ko gre za zdravstvene izdatke, ko gre za preoblikovanje ozemelj in tako naprej. Zato se mi zdi, da bi morali vse te regije odvezati od zavez iz pakta o rasti in stabilnosti. Toliko zelo na kratko in jedrnato, to boste našli tudi v mnenju, ki smo ga pripravili. Prvo srečanje imamo jutri na aprilskem plenarnem zasedanju, naj bi to mnenje tudi potrdilo. Predvidevamo pa tudi študijski obisk na Zahodni Makedoniji, ker nas zanima, kaj se dogaja z podjetji, ki so se včasih ukvarjala z rodarstvom in so jih zdaj zaprli. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa vabim poročevalca. Vem, da od vas terjam nekaj izjemno težavnega besedo bom predal komisiji za pet minut, potem pa bo razpravo zaključil še poročevalec. Um, um, Hvala, predsednik. Ja, tole je res lepo z vaše strani. Izmenjava mnenj je bila zelo bogata, toliko elementov je bilo dodanih v razpravo. Sama bi se omejila le na nekatere. Menim namreč, da če širimo našo razpravo, recimo glede energetske politike ali pa trgovinske politike, okoljske politike, potem gremo veliko dlje od dejanskega predloga v skladu, tako da se bom sama omejila. No, ampak seveda, kadarkoli potrebujete pojasnila, smo na voljo na dvostranski podlagi. Najprej eh, bi izpostavila poštevanje poštenost, pravičnost tega sklada. Slišala sem kritiko na te, to temo. Ta sklad si deli sredstva s kohezijsko politiko. Gre za instrument usmerjen v prihodnost, ki temeli na zavezah, ki jih je treba spolniti v prihodnje. Tukaj ne gre za to, da nagradimo pretekle eh, ukrepe ali dejavnosti. Ne, tukaj gre za postopek, v katerem potrebujemo številne ukrepe. Enako je kot pri kohezijski politiki. Namreč tudi kohezijska politika se osredotoča na izzive in potem se sredstva dodeljujejo glede na izzive, s katerimi se sooča države članice in pa posamečna območja. Torej tudi pri našem skladu imamo enako logiko. Okrog 30 odstotkov sredstev predlaganih v okviru sklada za pravičen prehod um, je namenjenih v kohezijske države, kjer je BNP nižji od 90 odstotkov poprečja unije. Glede državne pomoči bi želela jasno izpostaviti nekaj v zvezi s pravičnostjo in poštenostjo. Kohezijska politika je instrument, ki v celoti spoštuje pravila državne, o državni pomoči, ki veljajo. Torej, nikakor ne posegamo v ta okvir državne pomoči, ki trenutno velja. Zvedeti se je treba, pa tudi, da se bo okvir državne pomoči revidiral, tudi same smernice na tem področju se vse čas revidirajo. Eh, imamo kar nekaj pospeševalnih eh, sektorskih elementov. To je bilo pojasneno tudi v sporočilu o eh, naložbah, ampak eh, mislim, da se bo seveda treba dotakniti tudi regionalnih državnih pomoči, vsekakor pa sledimo enaki logiki, kot jo je predvidela pogodba. V smislu kohezijske politike in pa odnosa Eh, njenega odnosa s skladom za pravičen pre, prehod, sem vam uh, prisluhnila zelo pozorno. Govorimo o dveh vrstah pomislekov. Po eni strani razmišljate tako, da um, ta fa, uh, sklad za pravičen prehod nekako zasleduje iste cilje kot uh, kohezijska politika, no ampak uh, rekli ste tudi, da gre tukaj za popolnoma drugo stvar in da se nekako praznijo sredstva iz kohezijske politike. No, komisija razmišlja tako, vse skupaj je treba razmišljati, eh, obravnavati eh, kot komplementarno. Cilj politike je, da se med drugim podpre tudi elemente energetskega prehoda. Tukaj eh, je vključena infrastruktura, tukaj je vključena socialna vključenost. Vse to so elementi, ki so tudi v kohezijski politiki. Vedno smo nekako pospeševali, spodbojili tudi te vidike. V skladu za pravičen prehod je zelo pomembno, da obseg pravilno določimo, tako da eh, se bo ustrezno dopolnjeval eh, s kohezijsko politiko. Zato vas vabim, da podrobno preučite, kaj točno je predlagano um, v področju uporabe. Namreč gre za okrog trideset podsektorskih eh, področij, ki naj bi eh, bila deležna podpore. Tako da če eh, gledamo na samo ravnovesje, je zelo pomembno, da dobro preučite besedilo, ki ga imate pred seboj, tako da bo popolnoma jasno, kaj želimo doseči. No, potem pa bi eh, omenila še eh, premisleke v zvezi z omejitvijo obsega eh, zaradi podobnosti z ukrepi iz Evropskega socialnega sklada. Mislim, da bo vse najbolje delovalo, če ostanemo prožni. Imamo različne uh, regije, različne države članice in izzivi v njih so ravno tako različni. Tako da takoj, ko omejimo morebiten, eh, morebitno mešnico politike eh, skozi samo strukturo, eh, ne bomo dosegli optimalnega učinka. Predsedujoči, prekinja, prosim, da zaključite. Vem, da bi lahko govorili še v nedogled, ker je bilo ogromno vprašanj. Najlepša hvala, resnično da ste tako natančno odgovarjali, ampak dejstvo je, da je Evropski parlament zdaj seznanjen s to temo, zdaj je na nas, da opravimo svoje delo in pomembno je, da prisluhnemo tudi poročevalcu za par minut. Predsednik se bo zdaj žrtvoval, se bom žrtvoval, zato ker nisem prej drugim imel besede, tudi sam bi imel marsikaj zapovedati, pa zdaj nimam časa in ne morem. Manoli se zvoli. Hello, Mr. President. This is a great brother για την άρτια οργανωμένη αυτή συζήτηση. Χαλά λίπα. Χαλά λίπα, da ste organizirali το srečanje. Res lepo je bilo videti Tu izmenjavo mnen, slišali smo marsikaj zanimivega, slišali smo tudi stališča enih in drugih. Tako da zdaj vidimo, kje smo si enotni, kje se naša mnenja razhajajo in to bo nedvomno veliko pomoč pri nadaljem delu. Najlepša hvala vsem strokovnjakom, ki so nam predstavili številne podatke. Dobro, vse to bomo nedvomno upoštevali. Vidim pa, da smo kar enotni glede ključnih predlogov in zamisli mi kot poročevalci in poročevalci v senci in pravzaprav vsi odbo, člani odbora regije se strinjamo glede marsičesa. In uh, mislim, da nam bo uspelo pripraviti besedilo, o katerem se bomo vsi strinjali. Na trialogih nam bo to nedvomno pomagalo pri uveljavljanju svojih stališč. Enako velja tudi za sprejemanje odločitev, tako da bo novi zeleni dogovor postal realnost in da bomo do leta 2050 postali podnebno neutralno gospodarstvo. Novi zeleni dogovor mora biti priložnost, ki je ne smemo izpustiti. To velja tudi za regije. Okvir, znotraj katerega delujemo, pa je okvir, v katerem se pogovarjamo tako mi kot tudi svet. Zdaj se pogovarjamo o proračunu ena, enega odstotka, enega celih tri odstotkov ali enega celih pet odstotkov. Naslednje bi rad povedal. ZDA so precej manj ambiciozne, ampak na zvezdni ravni ZDA namenjajo šest odstotkov BDP-ja, mi se pa pogovarjamo o enem odstotku ali ena cela treh odstotkih. In to je osupljivo. 7,5 δις όλοι λέμε ότι είναι πολύ λίγο ποσό. Το 1 προς 3... Zanima me torej, kateri je prak, ki ga imate v mislih, od katerega se ne moremo oddaliti. Morda 1,3 ne bo dovolj za to, da dosežemo 30 odstotkov, kot smo si zamislili, oziroma 30 milijard. Sam bom stopil v stik z vsemi poročevalci v senci, z vsemi kolegicami in kolegi, ker me resnično zanima, kakšen prak bo predlagal Evropski parlament. Potrebujemo najprej izhodišče. Se pa absolutno strinjam z mnenjem, ki je bilo izraženo. To je priložnost, ki je ne smemo izpustiti iz rok. Izkoristiti je treba to priložnost. Prevzeti moramo vajeti, poskrbeti za to, da nihče ne bo izključen. V ta namen pa potrebujemo denar in ta denar je treba nekje najti ne tako, da bomo izčrpali druge sklade, temveč tako, da bomo zagotovili nov denar, ki ga bomo namenili izključno izvajanju te politike. Sam bom zelo tesno sodeloval s kolegicami in kolegi, z vsemi vami, tudi seveda z odborom regij, z ekosokom. Vsi opravljamo pomembno delo in upam, da bo Evropski parlament podal dobre predloge, da se bomo pogovarjali s številni deležniki in dosegli dober rezultat. Hvala. Hvala lepa, lep večer, veliko uspeha pri delu. Zagotovo lahko računate na podporo vseh v odboru regij. Nič ne bom rekel ob koncu razprave, saj bomo imeli še priložnosti o tem razpravljati. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili te razprave. Razprava je bila zelo kakovostna. Hvala lepa tudi tematskemu sektorju B za organizacijo tega seminarja. Hvala tudi strokovnjakom, ki so prišli sem in nam podali zelo zanimive prispevke, kakovostne prispevke. To nam bo zagotovo zelo koristilo tudi pri našem delu kot so zakonodajalcu. Hvala lepa Evropski komisiji, hvala lepa tudi Ekosoko in seveda Hvala lepa tudi vsem tolmačem. Vidimo se jutri zjutraj ob devetih. Hvala lepa še enkrat vsem, da ste bili prisotni danes popovdne, kot sem si želel. Hvala.